Guten Morgen. Wir Gut. Dobro jutro. Prosim za pozornost. Dobro jutro. <laughs> Ja. Good morning, everybody. Freut mich, dass... Lepo zdrav sem skupaj. Vesela sem, da ste vsi dobre volje. Glasovati moramo. Na dnevnem eh, redu imamo mm, uredbo o Olafu glede spremembe sekretarjata. In nekoliko sem zaskrbljena glede na ugotovitve, ki smo jih sprejeli včeraj. Ugotavljamo, da nekaj elementov ni sprejetih v uredbo. Vseeno mm, vas pozivam, da sprejmemo mm, ta dokument po hitrem postopku, ampak poročevalci poroževalcev senci upozarjam, da bo treba v razpravah eh, s svetom in komisijo zagotoviti, da bo OLAF močnejši. Treba je najti skupno pot. Ta predlog uredbe ne bo predložen na plenarnem zasedanju, ampak eh, se bodo pogajanja začela takoj potem, ko sprejmemo uredbo v odboru. Moramo pa pripraviti besedilo, o katerem se strinjamo vsi, če želimo zagotoviti, da bo sekretarjat kot, tako kot prej imel ustrezen dostop do informacij znotraj organa samega, torej da bo deloval v okviru svojega mandata. Seveda pa, ko smo videli včeraj, lahko te dokumente še močno izboljšamo. Tu gre naprimer za vprašanja človeških virov, da se to ne bo izkoriščalo za to, da bi omajali možnosti delovanja sekretarjata. Prosim vas, da se tega zavedate in da je treba te točke izpostaviti in izboljšati v razpravah s svetom in komisijo. Tako da ta razpršitev po oblastil ne bo ošibila notranjega dela sekretarjata. Mislim, da smo tu vsi enotnega mnenja, vsaj včeraj se nihče ni priglasil k besedi glede tega. Samo toliko, naj bo jasno, da je pred nami še nekaj dela in da potrditev v hitrem postopku ne pomeni, da bomo kar tako pritrdili tudi vsem ostalim zadevam. Treba je zagotoviti tudi, da bo odbor um, imel um, vodilno vrogo pri samem postopku, tako pri oblikovanju um, predlogov sprememb kot glede amandmajev. Sedaj pa je za besedo prosila gospa Ajala Sender, prosim. To, e, jo... Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto na kratko. Omenila sem že, da imam pomisleke glede poteka dela. Prihaja torej do težav in nekaj bo treba ukreniti. Razmislimo, ali lahko, na primer, odpravimo vsaj del konflikta mm, nadzornega odbora in ULAFA. Če zagotovimo, da bo nadzorni odbor lahko ustrezno izvajal svoja pooblastila v skladu s svojim mandatom, je treba jasno zapisati, da mora izpolnjevati vse svoje funkcije tudi glede procesnih in postopkovnih jamstev nadzorni organ ne bi smel izpolnjevati samo del svojega mandata. Zavedati bi se morali, da ima tudi dodatne obveznosti, ki jih mora upoštevati. Tako da upam, da bomo lahko upoštevali elemente, ki sem jih omenila. Hvala. Ja, danke. Ich... Hvala. Mislim, da glede vsebine mandata ne bomo mogli spremeniti več ničesar. Gre za mandat za odbor. Lahko pa zagotovimo vsaj, da sekretarjat to formalno spremembo glede sekretarjata predvidi tako, da prek spremembe ne bo prišlo do ošibitve funkcije sekretarjata. Poročevalci v senci bodo seveda tudi igrali odločilno vlogo v pogajanjih eh, s svetom. Vi ste poročevalka v senci za SND in uh, treba si bo prizadevati, da bomo kaj dosegli v, v razpravah s svetom, ampak uh, iz preteklih izkušenj vemo, da je to zelo težko. Želimo si hitrega postopka zaradi tega, ker je nizozemsko predsedstvo nakazalo, da lahko pritrdi predlogu in to je že do, dober um, znak. Seveda pa zadeve še niso zaključene. Drugih uh, eh, preglasitev k besedi ni, tako da sedaj glasujemo z enim samim glasovanjem o predlogu uredbe. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 24 proti nič. Redko kdaj vidimo takšen rezultat. Hvala. Sedaj pa glasujemo še o mandatu za začetek pogajanj. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Spet smo enotni, tako da najlepša hvala. Sedaj nam ne more spodleteti. Bomo pač eh, probali po pravni poti zadeve še nekoliko prilagoditi, drugače pa eh, lahko umaknemo razpravo. Sedaj pa glasujemo o našem mnenju glede FTCT, glede sprejetja protokola. Zanima me, ali kdo želi besedo? Ne. Potem pa glasujemo o predlogu spremembe 4. Skupaj z ustnim predlogom spremembe. Ali je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Dobro, potem glasujemo. Kdo je za? Proti? Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 5. Za? Proti? Prosila bi vas, da glasujemo elektronsko, ker zadeve niso čisto jasne. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Amandma sedem. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog osem. Skupaj z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Amandma 9, kdo je za, skupaj z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11, skupaj z ustnim predlogom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1, uvodne spremembe, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2, za, proti, vzdržani, sprejet. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Potem pa končno glasovanje o celotnem mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto 24 glasovi za in nič proti. Kako smo danes usklajeni? Lepo. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Za nas je to zelo pomembna točka. Gre za oblikovanje proračuna na podragi uspešnosti. Pri tej m, mm, točki lepo pozdravljam eh, gospod Kalvinjo. Mm, ki je generalna direktorica za proračun Evropske komisije, in gospoda Graha, namestnika, ki je pogosto z nami. Tako da smo zelo veseli, da ste z nami tudi danes. Če kdo želi zapustiti dvorano v tem trenutku, bi bilo dobro, če to stori potiho. Drugače pa vas prosim, da prenehate klepetati, ker nas to res moti. Odbor za nadzor proračuna obravnava oblikovanje proračuna kot zelo pomembno temo. Gre za zagotavljanje in izboljševanje razmerja med stroški in koristmi. Odbor za nadzor um, proračuna je tudi izpostavil oblikovanje proračuna na podlagi uspešnosti. Pripravili smo v preteklosti že dve poročili na lastno pobudo glede oblikovanja proračuna na podlagi uspešnosti in tudi glede uredbe 318. Komisijo smo pozvali namreč, da spremeni svoj pogled na proračun. Prej smo se pravzaprav samo ukvarjali s tem, ali je denar bil uporabljen. Sedaj pa se želimo ukvarjati tudi s tem, kako so bila sredstva porabljena. Tako da Me veseli tudi, da v luči finančnih eh, stisk Evropske unije se kolegi čedalje bolj osredotočajo tudi na to, kako so sredstva porabljena. Prosim, kolegi, prosim, da prenehate ustvarjati hrup. Težko je delati takole. Hvala. Verjetno si ne morete predstavljati, da je res možno slišati čisto vsakega, ki govori. Um, den, um, um Torej, proračun ima veliko težav glede uspešnosti in eh, verjetno se tu vsi strinjamo, da so sami postopki zelo zapleteni in da jih je težko nadzorovati. Težko je sporočati tudi o tem, kako se sredstva porabljajo. To je povezano tudi s tem, da je MFF oblikovan za sedem let mandat komisije, pa tudi mandat sklicev um, parlamenta traja pet let. Tudi tu prihaja do težav. Težko je usmerjati zadeve. Težko je predvideti drugačno porabo sredstev. Kajti, če pride do kakšnih dvomov, se prikladno začne menjati sestava parlamenta in komisije in potem se zadeve spremenijo. Tako da tudi tu nismo dosegli korenitejših napredkov pri teh bistvenih vprašanjih. Sedaj imamo delovno skupino glede oblikovanja proračuna na podlagi uspešnosti, ki se ukvarja s tem. 22. aprila je potekalo prvo srečanje te skupine in veselimo se, da je z nami generalna direktorica komisije, ki bo orisala tudi, kaj je delovna skupina dosegla. Gospa Kalvinjo, beseda je vaša. Well, Najlepša hvala, mm, gospa predsednica. In upam, da eh, res lahko nadaljujemo harmonično tudi pri moji predstavitvi. Pripravili smo predstavitev, ki jo bomo še razdelili vsem članom odbora, ker tega še nismo storili. Ta predstavitev je nekoliko bolj podrobna kot naše predstavitve do sedaj. Zdelo se nam je namreč koristno, da zagotovimo nekoliko več mesa na kosteh, da vam podamo nekoliko več informacij glede tega, zakaj gre pri oblikovanju računa na podlagi uspešnosti. Naj začnem s predstavitvijo. Najprej bi se rada navezala na to, zakaj je vprašanje uspešnosti vprašanje, ki se mu ne gre izogniti. Zakaj smo mnenja, da se je treba ukvarjati s tem, um, kot je dejala gospa Gresle, ne samo v kontekstu tega, kako ali se sredstva porabljajo, temveč tudi kakšen je njihov končni učinek na rast. Če želimo torej razumeti, zakaj je to postalo vprašanje, ki se mu ne moremo izogniti, je treba samo pogledati trenutni večletni finančni okvir. Na tej prosolnici vidite graf glede izdatkov, tako vzgornjih mer za obveznosti in plačila. To je modra linija, zelena pa odraža dejanska plačila ki se izvede vsako leto. In vidimo jasno, da je v letu 2014 prišlo do premika paradigme. Do leta 2013 nam ni uspelo uspešno izvajati letnih proračunov in um, zgornje meje niso predstavljale jasnih omejitev. Tako da smo morali zagotoviti 100-odstotno izvajanje poročila in proračuna in države članice so se prav tako osredotočale na to. Uh, Od leta 2013 pa so se zadeve korenito spremenile. Nov večletni finančni okvir je res dramatično spremenil zgornje meje za prevzem obveznosti in plačila za več od 3 odstotke, torej zmanjšanje plačilo od 2014 do 2015 je več kot 9 milijard evrov. Zaradi tega moramo sedaj res biti sposobni storiti več z manj. Zaradi zahtev za evropski proračun, ki so se povečale, vidimo, da se v letu 2015 soočamo z več zahtevami. Gre tudi za krizo na, trgu, na kmetijskem trgu zaradi prepovedi uvoza na ruski trg. So zaostrile zadeve. In tudi likvidna težave Grčije in migracijski pritiski in begunska kriza. In poleg tega je treba sem prišteti še številne geopolitične konflikte v naši bližini. Mm tako da se razpoložljiva sredstva ne povečujejo mm, v teh eh, napornih časih. Treba je res zagotoviti, da lahko zagotovimo meč z manj. V tem kontekstu se je treba osredotočiti na uspešnost. Ampak kaj pa uspešnost je? Verjetno ima vsak drugačno pričakovanje glede tega, kaj pomeni osredotočanje na uspešnost. V zadnjem letu smo veliko pozornosti namenili temu, da razvijemo našo sposobnost za razumevanje, kakšni so različni modeli, ki obstajajo, kakšne so najboljše prakse in kako lahko ocenimo, ali je Evropski okvir za ugotavljanje uspešnosti dober in če ne, kako ga izboljšati. Oblikovanje proračuna na podlagi uspešnosti cilja na izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti evropskih izdatkov s tem, da financiranje javnih organov poveže z rezultati, ki jih ti zagotavljajo. S tem eh, sistematično uporabljamo podatke o uspešnosti. To je eh, dobro orodje, ker tako bolje predvidimo postavke v proračunu, bolj se osredotočamo na učinkovito izvajanje in zagotovimo tudi javno odgovornost. In to je vprašanje, na katero se ta odbor posebej osredotoča. Ampak najbolj jasno, oblikovanje na podlagi uspešnosti ni rešitev za vse težave in ne nadomesti samega političnega procesa sprejemanja odločitev. To ne privede do avtomatičnih dodelitev. To ni neka velika naprava, kjer nekaj vnesete in na to prejmete odgovor kam je treba unesti sredstva ali pa kje ustaviti programe. Političnega postopka odločanja to ne more nadomestiti. Tu gre za sprejemanje odločitev, ki se sprejemljajo tudi v navezavi na parlament. Gospa Gresla je pravkar omenila, da ta postopek sprejemanja odločitev, ta letni proračunski postopek, ni usklajen z zamudami pri zagotavljanju informacij o uspešnosti. Naši programi so stari sedem let. Izvajajo se v zelo dolgem časovnem območju. In evalvacijski rezultati so na voljo šele nekaj let potem, ko se program zaključi. Tako da bi bilo nerazumno pričakovati, da bomo vsako leto imeli na voljo informacije o uspeš uspešnosti, ki jih lahko neposredno uporabimo pri političnem odločanju. Gospod Artui je izpostavil tudi pomembno tveganje in s tem pozdravljam predsednika odbora za proračun. Govoril je tudi o totemizaciji kazalnikov. Lahko bi prišlo do velikega nabora kazalnikov, ki nam ne omogočajo, da se osredotočimo na tisto, kar je bistveno, da zaradi podrobnosti izgubimo pregled nad celoto. Treba je zagotoviti sistem, ki bo stroškovno učinkovit. Gre za zelo zapleten sistem številnih kazalnikov, ki zahteva veliko sredstev tudi na strani javnih uprav. In končno naj povem, da tudi enotni vziv ni učinkovit posod. Sicer je uporaba informacij možna in dobra. Naprimer, ko gre za naložbe v infrastrukture, tu lahko uberemo to vrsten pristop. Je pa ta pristop veliko bolj zapleten na drugih področjih, naprimer, ko gre za globalno Evropo, za zunanjo razsežnost Evropske unije. Na teh področjih bi bilo težje osnovati odločitve na podlagi osnovnih kazalnikov uspešnosti. Povzetek te prosojnice je ta, da je oblikovanje proračuna postopek. To ni instrument, ki bi nekega dne prinesel pravo revolucijo glede oblikovanja zadev. Gre za nenehno izboljševanje in upoštevanje konteksta uspešnosti v samem postopku odločanja. Realistična pričakovanja so ključna za uspeh. V zadnjem letu smo se torej ukvarjali s podrobno preučitvijo, kaj so ključni elementi oblikovanja evropskega proračuna na podlagi uspešnosti. Ne začenjamo iz nič, najprej izhajamo iz sektorske zakonodaje in iz pogodb. Tam že najdemo pomembna, pomembne instrumente glede uspešnosti, ki so že bili vključeni v MFF po letu 2014. Imamo tudi letni postopek oblikovanja proračuna, kjer se z političnega vidika odloča, kam za tisto leto namenimo sredstva. Tudi znotraj komisijo imamo tudi cikl SPP, cikl strateškega načrtovanja in oblikovanja programov. Več o tem pa čez trenutek. Na voljo imamo tudi orodja za ex ante in ex post ocenjevanje uspešnosti. Vsako leto imamo tudi programsko izjavo, in vsako leto pripravimo tudi ex post oceno o izvajanju evropskega proračuna. Na voljo so tudi močna orodja za zagotavljanje transparentnosti in odgovornosti. Naprimer, ko gre za ex 318 poročilo, če uporabim žargon, ki se pogosto uporablja v tej dvorani. In vse to lahko prenesemo v piramido. Ne bom se sicer spuščala v podrobnosti na tej prosolnici in na sledečih, ampak eh, rada bi, da si ogledate to sliko. Najprej imamo to, kar je zapisano v evropskih pogodbah in eh, tisto, kar eh, z gospodarskega vidika prevajamo v cilje Evrope 2020. Na to pa se to razdeli na nacionalne ukrepe, na nacionalne programe za rast in na evropski semester. Kot veste, smo prav sredi evropskega semestra. In na ravni komisije, trenutna komisija upošteva deset prioritet Junkerjeve komisije. Vse to lahko prevedemo v različne dejavnosti, sprejemanje evropske zakonodaje, izvajanje skupnih politik, usklajevanje nacionalne politike. In samo en del tega je povezan z izvajanjem evropskega proračuna kot veste, skoraj da 80, v 80 odstotkih gre za deljeno pristojnost med komisijo in državami članicami. Evropski okvir za uspešnost torej temelji na več ravneh, na zelo zapleteni interakciji med različnimi deležniki, ki poteka na različnih ravneh. To je treba upoštevati. Če si pogledamo piramido, ki je tesneje povezana s proračunom, ki jo vidimo na tem zaslonu, Ugotovimo, da je tudi tu zasnova nekoliko drugačna. Najprej imamo splošni cilj, končni cilj. Na tej prosojnici smo izpostavili eno izmed področji, ki je najbolj um, primerno za ugotavljanje uspešnosti. Tu gre za področje raziskav in razvoja. Tu imamo cilje Evrope 2020 gre za mm, usmerjeno porabo 3 odstotkov BDP-ja za raziskave in razvoj. Potem smo se vprašali, kato, kako se to prevede v ukrepe evropskih institucij. To je prevedeno v programe Evrope 2020, naprimer v cilje iz programa Obzorje. 2020. Tu vidimo torej, kako se splošni cilj prenese v, prek uredbe obzorja 2020 gre za nabor kazalnikov in specifičnih ciljev. Znotraj komisije vodilni m, mm, direktorat m, mm, za raziskave in razvoj spremlja zadeve, temu pa so pridruženi tudi številni drugi direktorati in agencije. Gre za spremljanje programa m, mm, skozi celoten postopek strani vseh zadevnih direktoratov. Pri evropskem proračunu pa seveda ne moremo prebliti popolne sledljivosti, ne moremo točno reči, kaj je vsak posamezen evro doprinesel k doseganju ciljev Evrope 2020. Je pa tu veliko izzivov, mm, na katere se lahko ozimamo s tem kompleksnim sistemom uspešnosti. Oblikovanje proračuna na podlagi uspešnosti pa pomeni tudi, da je treba jasno zarisovati prioritete in upoštevati mm, kazalnike. Naprimer, pri vprašanju migracij ne gre samo za vprašanje delovanja sklada AMIF. Veliko drugih je, elementov je, ki so povezani s tem. Sredstva iz ESS E- iz ESF in AMIF sta tudi povezana s tem. Pa so tu še drugi skladi, Evropski socialni skladi in tudi drugi so povezani z integracijo migrantov v Evropo. Da ne govorim o četrtem razredu razdelku proračuna in tudi drugih elementih povezanih z vprašanjem migracije. Tako da tu ne gre za en sam program, ki bi zagotavljal različne cilje, ki smo si jih zadali in tudi ne moremo predvideti konkretnih ukrepov. To vidimo naprimer pri politikah uravnoteženosti spolov ali pa pri okoljskih politikah. Tako da imamo nekoliko težav pri vključevanju tovrstnih eh, področji v splošne politike. Če si pogledamo širšo sliko na naslednji prosojnici, kot sem rekla, moramo biti pozorni na celotno strukturo kajti drugače bo ta struktura podobna zaporu s številnimi praznimi celicami. Dr. Martin de, York, de Jong je uporabil to metaforo, ki se mi zdi, zdi zelo primerna. V preteklosti smo namreč imeli intenzivne pogovore z drugimi jurisdikcijami in organizacijami in deležniki z EIB, z Svetovno banko, z ZDA in različnimi jurisdikcijami po svetu smo govorili, tudi z najbolj naprednimi. In to je ključni sklep, do katerega smo prišli na podlagi teh različnih razprav. Na kaj se torej osredotoča proračun na podlagi uspešnosti? Zakaj gre v tem kontekstu? Gre za osredotočanje na to, kar lahko dosežemo v zelo specifičnem evropskem kontekstu. Zato si moramo zastaviti številna temeljna vprašanja. Treba je zagotoviti postopke, s katerimi bomo nenehno zagotavljali rezultate. Gre za osnovna vprašanja, na katerih področjih bomo porabljali sredstva, katere so torej glavne politične prioritete, kako denar porabljamo, ali uporabljamo najbolj učinkovite postopke in načine za porabo sredstev kako ocenjujemo uspešnost in ne nazadnje, kako sporočamo uspešnost evropskega proračuna. Pripravili smo različne načine dela in poenostavitve, tudi glede m, mm, revizije delovanja kazalnikov in stroškovne učinkovitosti nadzora, pa tudi glede tega, kako zadeve sporočamo v svet. Kaj pa je končni cilj, ki ga želimo doseči? Zmanjšati želimo upravno breme. Denar mora iti končnemu uporabniku in mora biti v skladu s cilji iz evropskega proračuna. Treba je odpraviti neučinkovite nadzore in opredeliti bistvene meje, ki jih lahko dosežemo. Treba je izboljšati tudi politike sporočanja končnih rezultatov in treba je osveščati. Tako da smo si prizadevali, da bi stopili v stik z različnimi deležniki. Še nekaj preden zaključim in sicer glede zakonitosti in pravilnosti. Kajti predstavitve v odmoru kont ne bi morala podati, ne da bi izpostavila to zelo pomembno točko. Z Manfredom sva tako rekoč obsedena s tem vprašanjem. Gre za osredotočanje na uspešnost in to ne pomeni, da nam ni mar za zakonitost in pravilnost. Osredotočanje na uspešnost ne zamenja pomembnosti za zagotavljanja zakonitosti in pravilnosti izdatkov. Tu gre za dopolnjujoč element. Treba se je premakniti v smer, ki zagotovi, da se sredstva porabijo korektno, zakonito, ampak da se vseeno na terenu doseže m, mm, najboljše možne rezultate. Eno izmed iz vprašanja, ki se zastavlja na tem področju, je Ali lahko stopimo od tega, da gledamo samo eno samo številko, en sam kazalnik, ko se sprašujemo, ali je proračun ustrezno zaščiten? Zagotoviti je treba, da vsi akteri ustrezno varujajo evropski proračun pred nepravilnimi in nezakonitimi odhodki. Pri tem pa je treba upoštevati večletno naravo proračuna. In Manfred ta, to točko vedno znova izpostavlja v svojih razpravah. V preteklih letih smo delali na tem, da bi pripravili metodologijo, ki nam omogoča dobiti uvid, kakšna je stopna tveganja ob izvedbi plačila. Kako delujejo korektivni mehanizmi proračuna, nekateri so eksante, nekateri pa ekspost. In kakšni so rezultati ob zaključku, potem, ko je bil izveden celoten postopek. V letošnjem poročilu glede izvajanja in uspešnosti evropskega proračuna za leto 2015 boste videli, da nenehno krepimo to našo metodologijo, zato da bi zagotovili dober pregled glede tega, kako dejansko ščitimo evropski proračun. S tem seveda ne želimo nadomestiti poročil eh, Evropskega računskega sodišča. Tu gre za neodvisno revizijo, kjer eh, sodiščem želijo ugotoviti konkretno stopnjo napake za mm, vsak posamezni primer. Pri našem delu pa moramo upoštevati večletno naravo proračuna. Tako da naj sedaj podam še mm, za konec ugotovitve um, do, glede sklepov, do katerih smo prišli. Ne gre za to, da bi oblikovanje proračuna na podlagi uspešnosti zagotovilo neko magično eh, rešitev. Gre za strategijo, za proces, ki smo jo ga začeli izvajati. Najprej smo pripravili koncept. Uh, Stopili smo stik z deležniki posveti, ugotovili smo, kakšne so dobre prakse, pripravili smo ukvir in notranje upravljanje na strani komisije. Komisija je zelo predana temu delu. Pripravili smo tudi delovanje na tehnični ravni. Za osnutek proračuna za leto 2016 bomo naša spoznanja že upoštevali, tako da bomo okrepili te vidike tudi za proračun za leto 2017. Podrobno smo preučili tudi cikl znotraj komisije, tako da bi ga poenostavili in bolj osredotočili na uspešnost. Naše delovanje smo podkrepili še sistematičnemu deleževanjem um, dogodkov v državah člana, članicah. Gospa Gresle bo upam, da letos eh, lahko sodelovala na konferenci z državami članicami. Uh, Mm, gospod Artuji je bil namreč prisoten lani, tako da smo dobili dober pregled nad potekajočimi programi. Kaj so ključni meniki za leto 2016? Vzpostavljena je bila delovna skupina za oblikovanje proračuna na podlagi uspešnosti, kot je dejala gospa Gresle. Aprila smo pripravili prvi sestanek. Gre tudi za izvajanje osnutka proračuna in za nadgradnja um, poročila o uspešnosti, Prav tako smo okrepili okvir sodelovanja z OECD. Tu gre za mm, mednarodno telo, ki sprejema standarde za ocenjevanje mm, proračuna po, po svetu. Prav tako bomo preučili MFS, eh, MFF v luči teh ugotovitev, tako da bi lahko čim bolj ukrepili okvir uspešnosti. Prav tako želimo posodobiti finančno uredbo, tako da bi povečali njeno fleksibilnost. Tako, glavni sklepov predstavitve ne bom še enkrat ponavljala. Ti so na voljo na prosojnici. Naj pa izpostavim vseeno par glavnih točk, tri glavne točke. Najprej, osredotočanju na uspešnost se ne gre več izogniti. Treba je povdariti pomembne akterje, Kobu in odbor za proračun in vaš odbor so znotraj Evropskega parlamenta vodeni na tem področju. Pa tudi drugi zadevni akterji v Evropskem parlamentu morajo sodelovati, če želimo doseči rezultate. Drugič, politični zagon je velik. Na ravni evropskih držav in na podlagi prvih predstavitev uh, v parlamentu lahko gotovimo, da je veliko zagona pri teh akterjih, kot tudi pri računskem sodišču, da uh, m, mm, dosežemo napredek pri tem postopku. In tretjič, treba je gledati na tem zagonu. Pri tem pa je treba osnovati ukrepe na realnosti. V okviru MFF-a je domol podlage za oblikovanje proračuna na uspešnosti, tako da prosim, da so skupaj sodelujemo za dosego tega cilja. Toliko kot sklepne pripombe in najlepša hvala za povabila. Najlepša hvala za to čudovito predstavitev za ta pregled. Zelo bi nam bilo všeč, če bi lahko določene zadeve rešili že vnaprej, kajti mi se ukvarjamo z zelo težavnim področjem in zato se moramo ukvarjati eh, z eh, celim kupom dokumentov. Zato bi rada sedaj odpravila eh, zamudo, ki je nastala pri tem pregledu dokumentov in sedaj eh, med nami pozdravljam predsednika odbora za proračun, gospoda Artuja in mu kar dajem besedo. Vsi člani odbora za proračun eh, so prejeli vabilo, da se nam pridružijo, malo jih je danes tukaj, ampak mislim, da moramo sodelovanje ukrepiti. Hvala lepa, da ste prišli in beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospa generalna direktorica. Odnosi eh, med eh, odborom za proračunski nadzor in odborom za proračun eh, morajo biti tesni, sodelovati moramo, povsem prav imate. Pozdravljam pripravljenost Evropske komisije in pa generalne direkcije za proračun. takšno sodelovanje moramo le še uspodbuditi. E, prišel sem z misije v Jordaniji in Libanonu in e, tam sem se pogovarjal z e, mednarodnimi organizacijami, kot recimo z UNRO ali pa z UNICEF-om. In uh, Rečeno mi je bilo, da eh, je Evropska unija eh, ledena gora birokracije, nadzora, eksante, togosti in tako naprej. UNRWA je bila predmet desetih nadzorov različnih eh, direkcij v preteklem letu. Če je potrebno doseči eh, kakšen rezultat, potem je to zagotovo poenostavitev. Potrebujemo vsaj eh, minimalno dozo zaupanja in pa pragmatizma. Sodelavci Evropske komisije, ki so sicer vsi eh, odlični sodelavci, Eh, so nekako uh, zaznamovani z uh, to obsedenostjo uh, nad nadzorom. Gospa Gresle je že govorila o, o pilotnem uh, projektu. Ampak, česar nisem pričakoval, eh, je eh, bil kup dokumentov, ki ga je eh, Direkcija za zaposlovanje zahtevala od izobraževalnega inštituta, ki se je odločil sodelovati v tem eksperimentu, v tem pilotnem projektu. Torej, če želimo napredovati, potem se moramo osredotočiti zgolj na najpomembnejše dokumente, drugače že v kali zatremo tudi najboljše namene. Namreč to Evropski uniji daje grozljiv eh, vides na terenu. Posamezniki se odločajo, da ne bodo uh, izvajali programov Evropske unije zaradi tega, ker je nadzor prestrok. Ne govorim o tem, da bi morali odpraviti uh, eh, nadzor, ampak mogoče bi bilo boljše, če bi uporabljali nadzor eh, ex posteriori, tako eh, da bi se v določeni meri uprli na zaupanje in da bi zagotovili večjo preglednost. 80 odstotkov proračuna Evropske unije so upravljajo države članice. Eh, kohezijski sklad, eh, skupne politike in tako naprej. In eh, zaradi tega mi o tem ne odločamo. Države članice so tiste, ki morajo zagotoviti spoštovanje pravil Evropske unije. No, to je bilo le nekaj pripomb, ki sem jih želel podati. Hkrati pa bi se rad zahvalil komisiji, ki si to tudi zasluži in tudi generalni direkciji za proračun, Vendar pa želim povedati, da potrebujemo eh, neke vrste eh, kulturni preskok. In sicer se morajo uradniki Evropske komisije zavedeti, v kakšen začaran krok so zašli. In na ta način eh, se pravzaprav zmanjšuje uspešnost. Torej, eh, gospa generalna direktorica, prosim, da te informacije posredujete naprej. Najlepša hvala. To razpravo spremljam že odkar sem tukaj, eh, se pravi že 12 let in gre za nekakšen eh, pojav valov. Eh, skoraj da vsako leto eh, uspemo zadevo še nekoliko zaplesti. Torej, ni eh, lahko nadzorovati eh, izdatke v višini milijarde evrov. To je zelo zapleten proračun. Tudi države članice ne poznajo takšnega proračuna, kot ga ima eh, Evropska unija. In zato je to zelo specifičen proračun in potrebujemo učinkovit nadzor, nadzor, ki bo zagotovil rezultate, ki si jih želimo. Eh, torej, eh, ta sredstva morajo biti dobro uporabljena. Kolegi so prosili za besedo. Najprej gospod Labojova. Najlepša hvala. Dragi kolegi, gospa predsedujoča, gospa generalna eh, direktorica, kot veste, sem se pri razrešnici osredotočila, uh, osredotočila ravno na proračun, ki temelji na rezultatih, čeprav te teme ne spremljam tako dolgo uh, kot uh, predsednica našega odbora. Ampak, uh, ko smo imeli pogovore s komisarji ali pa z generalnimi direktorji, sem večkrat povdarila, da potrebujemo bolj konstruktiven pristop, ki temelji na rezultatih in ne zgolj na uh, stopni napak čas je, da Evropska unija eh, ne le doseže rezultate, ampak tudi dokaže, da je dosegla določene rezultate. Zahvaljujem se generalni direktorci za to, eh, da je eh, dejala, da ne gre zgolj za to, kako uporabljamo sredstva, ampak da gre tudi za to, kako predstavimo uporabo teh sredstev javnosti. Potrebujemo skupen pogled na rezultate eh, na dodano vrednost. Eh, in sicer potrebujemo skupen pogled različnih inštitucij, kaj ti eh, dejali ste, da vse inštitucije na rezultate ne gledajo na enak način. Moje poročilo na temo razrešnice za leto 2014 naslavlja številna področja proračuna, ki temelji na rezultatih recimo člen 318, eh, eh, ki se nanaša na strategijo rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, eh, ali pa člen 318, ki pravi tudi, da je potrebno temeljiti na. Ki, potreb, ki pravi, da je potrebno načrte utemeljiti na Eh, notranjem upravljanju Evropske komisije, tukaj govorim o eh, načrtu upravljanja in tako naprej. Vem, da za Evropsko komisijo ni lahko pripravljati to vrstne ocene v eh, upravnem okviru, ki ga zagotavlja Evropska unija. In ta okvir zagotovo ni zasnovan na osnovi doseganja rezultatov. Poleg tega pa se osredotočam tudi na zaskrbljenost Evropskega računskega sodišča, kar zadeva eh, evropske investicijske in strukturne sklade. Podala sem nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje pravnega okvira, pa tudi partnerskega sporazuma med Evropsko komisijo in pa državami članicami. Pomembni pa so tudi operativni programi. O tem smo že veliko krat razpravljali. Poleg tega pa moje poročilo omenja tudi stališče Evropskega računskega sedišča, ki pravi, da sedemletni finančni okvir ni eh, prilagojen eh, desetletni strategiji rasti in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Petletno obdobje eh, skuša zagotoviti prilagoditev večletnega finančnega okvira institucionalnemu ciklu. Na ta način bi lahko zagotovili večjo verodostojnost. Torej ne gre zgolj za boljši nadzor, za boljše spremljanje, gre tudi za poenostavitev in pa za politično vodstvo. Imam pa tudi nekaj konkretnih vprašanj, eh, ki bi vam jih rada zastavila. Najprej, Evropska, eh, evropski proračun temelji na dejavnostih. To pomeni, eh, da se opiramo na okvir dejavnosti, pri tem uporabljamo podatke o stroških, ne osredotočamo pa se na politične cilje kar zahteva, kar zahteva proračun, ki temelji na rezultatih. Evropska komisija skuša spremeniti ta proračun, ki temelji na dejavnostih in vzpostaviti proračun, ki temelji na rezultatih. Drugo vprašanje je tehnična skupina za proračun, ki temelji na rezultatih. To skupino vsekakor pozdravljam. Pri eh, drugi eh, seji 21. junija 2016 se bodo v tej skupini ukvarjali z kazalniki. Torej zanima me, o katerih kazalnikih eh, bo govora ali gre za uh, cilje, ki so uh, bili zastavljeni uh, v generalnih direkcijah Evropske komisije in pa v uh, načrtu upravljanja Evropske komisije, ali gre tukaj za kazalnike v povezavi s strukturnim skladom ali pa povezavi z operativnimi programi ali pa bomo govorili o kazalnikih, ki bi morali spremljati vsako proračunsko postavko. Kaj ti? Če gre za proračunske postavke, potem eh, je potrebno vključiti Evropski parlament eh, v eh, določitev teh rezultatov, kajti Evropski parlament je seveda sozakonodajalec, ko gre za sprejemanje proračuna. In kako nameravate vzpostaviti, to je moje zadnje vprašanje, proračun, ki temelji na rezultatih? Vem, da to ni lahko vprašanje, ampak mogoče bi eh, nam lahko vsaj predstavili svojo vizijo. Hvala lepa za to izmenjavo mnen in eh, dobro je, da se lahko včasih eh, sestanemo tudi s kolegi eh, iz odbora za proračun. Na ta način je namreč lahko izmenjava mnen še veliko bolj koristna za nas vse. Hvala lepa. Kolegica Ajala Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, solamente, digamos, agradecer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej najlepša hvala. To je bila tako jasna in tako obsežna predstavitev, da sedaj veliko bolje razumemo izzive. Hkrati pa je ta predstavitev izziv sam po sebi. Predlagam, prehod eh, na novi proračun, ki temelji na kazalnikih in ta proračun je seveda zelo zapleten. Eh, kazalnik eh, ni neka samostojna enota, ampak mora biti povezan z vsemi izzivi, s katerimi se soočamo. Kot sem dejala, poenostavitev je pri tem zelo pomembna tako za evropsko upravo, kako tudi za uporabnike, za lokalne deležnike, laboratorije, univerze, kmete, župane, majhne občine. Torej za vse, ki bi včasih radi sodelovali, ampak zaradi te zapletenosti si o tem sploh ne upajo sanjati. Boj proti brezposelnosti je pomembna tema ali pa begunska kriza ali pa kariza na kmetijskem trgu. No, sedaj se pomikamo proti odločitvi, ki se mi zdi pravilna, ki pa bi jo mogoče morali nekoliko bolje zastaviti. Govora je bilo o ex post nadzoru v primerjavi z ex ante nadzorom, in pa o ponestavitvi same strukture. V odboru za proračunski nadzor smo seveda odgovorni za ekspost nadzor. Ja, predstavljam si že Evropsko računsko sodišče. Kaj bi to pomenilo za njih? Sedem let ekspost eh, nadzora. Če bomo obdržali strukturo, ki jo imamo trenutno, potem si lahko že predstavljamo, kaj se bo zgodilo na področju raziskav, eh, če spredemo na izključno ekspost nadzor. Rada bi bolje razumela tveganja, ki se eh, pojavljajo v povezavi s tem predlogom. Potrebujemo najboljši sistem, eh, ki ga lahko zasnujemo, tako da bo Eh, nadzor kar se da dober. V določenih državah članicah so uspeli obdržati sistem, eh, ki ga imajo v neposrednem dialogu z Evropsko komisijo. In kljub zapletenosti so določene države članice uspele prevzeti ta sistem tudi v državah članicah je struktura zelo zapletena, ponekod z zvezdnimi državami in različnimi lokalnimi ravnmi. Zanima me, v kolikšni meri so lahko ti kazalniki tudi instrumenti v različnih eh, fazah pri zasnovi proračuna, pa v celotnem procesu do izvajanja proračuna in potem pri nadzoru proračuna, kako bi lahko kazalniki izboljšali ta sistem, tako da bomo lahko zaupali v uh, ta nadzor. Recimo timsko delo bi lahko izboljšali z uh, boljšo izmenjavo, z avtomatizacijo in tako naprej. Eno, ja, pri avtomobilih recimo je že skoraj da vse avtomatizirano. V določenih državah članicah so revizije še na papirju, zapisane z svinčnikom, torej ne želim avtomatizacije v smislu, da bi se za to avtomatizacijo izognili političnim odločitvam. Politične odločitve potrebujemo, nisem naivna, ampak zanima me, dokolikšne mere kazalniki pomagajo pri vzpostavitvi usklajenih sistemov in kako bo to koristilo ne le uporabniku, ampak tudi upravi. Kolega Vogn. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil tudi generalni direktorici za to predstavitev. Še na samem začetku bi rad povedal, da mislim, da bi vsi morali podpreti proračun, ki temelji na rezultatih. In sicer zato, ker kot odbor za proračunski nadzor želimo, da se sredstva ustrezno in učinkovito uporabljajo. Poleg tega pa si moramo ogledati tudi eh, prihodnost eh, Evropske unije po letu 2020. Evropski proračun bo pod velikim pritiskom, še prav posebej kohezijska eh, politika. In če želimo zaščititi evropske sklade, še prav posebej kohezijsko politiko, moramo dokazati, da se sredstva učinkovito in ustrezno uporabljajo. Najboljši način, da lahko to dosežemo, je proračun, ki temelji na rezultatih. Kot je dejala generalna direktorica, ima proračun, ki temelji na rezultatih, tudi določene omejitve. Vemo, da nikakor ni lahko vzpostaviti takšnega proračuna. Eh, namreč eh, veliko eh, sredstev, kot pravi Evropsko računsko sodišče, se uporablja za mlade, za starejše, za enakopravnost spolov in kar niso zastavljeni kazalniki, je eh, težko meriti uspešnost. Torej, težko je ugotoviti, kako so bila sredstva uporabljena na teh področjih. Pogojevanje eh, že imamo in mislim, eh, da bo to tudi ostalo. Xante in expost pogojevanje, tudi to že nekaj časa imamo in tudi to bomo ohranili v prihodnosti, ampak Zagotoviti moramo, da se bomo izognili avtomatičnim kaznim za države članice in pa regije. Mislim, da je zelo težko uh, imeti sistem avtomatičnih kazni, če so uh, ali sankcij, če so problemi tako različni v posameznih regijah in državah članicah. Torej potrebujemo drugačne spodbude, tako da bomo dosegli, da bodo rezultati doseženi, ne pa da. Eh, države avtomatično kaznujemo. Eh, v kohezijski politiki, v eh, trenutnem programu imamo tematsko osredotočenje države članice in regije, imajo na voljo celo vrsto prioritet tem, med katerimi lahko izbirajo. In sicer zato, da jim te teme kar čim bolj ustrezajo. In mislim, da je to dober pristop tudi za prihodnost, potrebno se osredotočiti na izzive, kot je brezposelnost med mladimi, begunska problematika in tako naprej. Pojavljajo se torej nova tematska področja, ampak kljub temu ta tematska področja omogočajo državam članicam določeno prožnost. Hkrati e, pa e, na ta način zagotavljamo, da e, so njihove dejavnosti usklajene s prioritetami Evropske unije. Torej moje temeljno sporočilo je, da moramo podpreti proračun, ki temelji na rezultatih, vendar pa nas čaka še veliko dela, preden bomo natančno vedeli, kaj ta proračun pravzaprav pomeni. Potrebno si je podrobneje ogledati to vprašanje. Glavna razprava pa bo najbrž potekala v okviru večletnega oziroma na temo večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 2020. Najlepša hvala, kolega Pirinski. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Imam tri vprašanja. Prvo vprašanje je povezano z temeljnim konceptom z eh, pogledom evropske javnosti na evropski proračun. Namreč, evropska javnost ima občutek, da evropski proračun zaznamuje visoka stopnja korupcije, nepravilnosti, kršitev in napak. In to seveda povzroča veliko nezaupanje in. Če nadaljujem z tem, kar je povedal eh, predsednik Artui, potem naj povdarim, da potrebujemo vsaj minimalno zaupanje v evropske postopke. Le na ta način bomo lahko objektivno ocenili, kako je proračun pripravljen in kako se izvaja. Gospa Gresle je povsem pravilno povedala, da je to zelo specifičen proračun. In uh, sicer gre za uh, denar davkoplačevalcev in seveda davkoplačevalce močno zanima, kako se uh, njihov denar uporablja, še prav posebej v času krize. Prva točka, ki bi jo rad izpostavil, je, kako vzpostaviti boljše ravnotežje med tem, kar je bilo dojansko doseženo in uh, kar je bilo zapravljeno. Pri letnih izkazih se pogosto osredotočamo na napake. Te se pojavijo v medijih in To se dogaja zaradi kratkoročnih političnih interesov. Podatki pa kažejo, da je 89 odstotkov sredstev uporabljenih v skladu s pravili, ampak o tem nihče ne govori. In če že govorimo o rezultatih, bi vam rad zastavil vprašanje, ali ste razmišljali o tem, da bi obrali pristop kaj pa, če ne bi imeli tega uh, programa, kaj pa, uh, če ne bi namenili teh sredstev uh, za izvajanje teh programov? Še prav posebej, ko govorimo o Združenem kraljestvu in sicer v kontekstu Brexita. Mm, ne vem, kako naj to imenujem. To pravzaprav ni ravno razprava. Ampak ali ste pokazali, Ampak ali ste predstavili rezultate posameznih programov v posameznih regijah? Torej, strinjam se s tem, da brez minimalnega zaupanja v rezultate, v uspešnost evropskega proračuna, v način delovanja evropskega proračuna, ne bomo dosegli ničesar eh, in eh, z novimi eh, kazalniki in drugimi birokratskimi posegi tega zaupanja zagotovo ne bomo vzpostavili. Zdaj pa k umestnemu pregledu in k strateškemu načrtovanju. Torej, у вашем уводу ste dejali, da bo ta umestni pregled eh, koristen eh, za optimatizacijo proračunskega cikla. Imam eh, občutek, da spet govorite o postopkih na mesto, da bi podrobneje pregledali prvotne napovedi v zvezi z strateškimi programi. Kako eh, realistične so bile te napovedi? Torej, ne glede na to, kako skušamo optimizirati uporabo teh sredstev, ne moremo doseči vsega, če ne upoštevamo obstoječih izzivov izzivov, ki morda niso bili povsem jasni leta 2012 ali pa 2013. Ali torej nameravate posodobiti to, ta okvir za načrtovanje in nameravate vključiti nove izzive, ki ste jih eh, omenili? Bo Evropska komisija izvedla pregled ali pa poglobljen pregled, ki mislim, da ga nujno potrebujemo? In če se ogledamo eh, proračun z vidika eh, pogodb, z vidika političnih ciljev, eh, govorim o tesnejši koheziji, o vedno bolje delojočem notranjem trgu, o večji uravnoteženosti in tako naprej, potem lahko vidimo, da na področju teh, doseganja teh ciljev naša uspešnost pravzaprav upada. Kaj pa eh, evropski proračun v povezavi z Evropskim skladom za strateška vlaganja? Ta nažalost ni obrodil sadov, ki smo jih pričakovali. Eh, še zmeraj obstaja velika vrzel na področju vlaganj. In... Ali nameravate uskladiti politiko Evropske investicijske banke z eh, cilji evropske politike? In zdaj se vračam k temu, kar je povedala gospa Dlabajova. Ali eh, se bomo premaknili z eh, proračuna, ki temelji na dejavnostih, k proračunu, ki temelji na prioritetah? Tukaj gre za miselni preskok, eh, za neke vrste revolucijo. Najlepša hvala.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 Osredotočil se bom na prvo vprašanje, vprašanje nadzora in pa stopnje napak. Imel sem priložnost, da sem se v različnih državah ukvarjal eh, z eh, izvajanjem nadzora strani nadzornih organov. Obstajajo nadzorni organi Evropske unije in nadzorni organi imamo eh, šest različnih vrst nadzora. Četrti nadzor ugotovi, ali je prišlo do kakšnih eh, napak, peti nadzor eh, potem ugotavljajo, ali je določena preglednica v skladu z dejanskim stanjem in tako naprej. No in potem eh, še nekaj. Pred kratkim sem se ukvarjal z projektom, eh, odločitev je bila sprejeta leta 2009, oziroma bi morala biti sprejeta, sprejeta pa je bila šele pet let kasneje. In takrat je bil ta projekt že zaustavljen. Občina je dobila eh, kazen v višini 10 tisoč kron. In občina je morala plačati to kazen, kajti to je šlo za sredstva, ki so pravzaprav sledila prvotnim sredstvom. Torej, mislim, da je potrebno poskrbiti za ustrezen nadzor, drugače je nezaupanje v evropski proračun izjemno globoko. In številne skupnosti ne želijo uporabljati sredstev Evropske unije. Drugo vprašanje pa se nanaša na evropski proračun. V Češki republiki se pogosto borimo z goljofijami. E, namreč gre za neposredne e, subvencije strani Evropske unije, ki pravzaprav ne obstajajo in ne morete si predstavljati, koliko podjetij je e, plačalo 20 tisoč evrov za to, da bi nekje gradilo neko cesto ali pa stadion, Namreč tega ljufije so nesprejemljive in države članice morajo imeti možnost posega. No, v vaši predstavitvi eh, ste govorili o nečem, kar me je pripravilo eh, do smeha in ne zamerite mi. Dejali ste, da se srečujemo z krizo v kmetijskem sektorju, za finančno krizo, z migracijsko krizo, z eh, nestabilnostjo sosednjih držav. Torej, eh, bojim se, eh, o čem boste govorili pri naslednji predstavitvi. Določene stvari bi lahko predstavili drugače. določeni sektori se sedem let razvijajo, potem pa uh, se njihov uh, razvoj zaustavi in uh, ni treba ravno govoriti o krizi. Gre za neke vrste naravn pojav. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Hvala lepa. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govorcev. No, izmenjava mnen se mi vsekakor zdi pomembna. In to, kar sedaj počne komisija, bi se moralo razvijati na pravilen način. To je sedaj težko napovedati. Vsi eh, čutimo določeno nelagodje glede tega, kako zadeve potekajo. Eh, vedno znova sem presenečena, eh, kako malo pravzaprav Evropska komisija ve o izdatkih na terenu. In ta sistem temelji na vrzelih, kaj ti eh, Evropska komisija je neke vrste nadzorni odbor, hkrati pa mora prevzeti odgovornost za uporabo sredstev. Torej, eh, tukaj gre za podpis generalnega direktorja pod eh, letnim finančnim izkazom, ki zagotavlja, da so bila sredstva ustrezno uporabljena. Torej, celoten sistem uh, Eh, se ukvarja, se srečuje z velikimi problemi, kajte kako eh, zagotavljati pravilno uporabo sredstev, če pa nekdo, eh, ki sedi v Bruslju, prevzema odgovornost za uporabo sredstev v Evropski uniji in povsod po svetu. Tukaj gre za proračun, ki temelji na tveganju. Veliko je elementov, ki bi lahko preprečili veliko birokratizacijo. in uh, teh eh, deset uh, nadzorov bi me zelo zanimalo, kajti nimamo niti uh, deset skladov, ki bi uh, lahko zagotavljali sredstva. Torej mislim, da bi lahko to boljše organizirali. Gre tudi za neke vrste filozofski pristop, kaj je pravzaprav sploh sprejemljivo pri zasnovi tega sistema. ali bo ta sistem ostal takšen, kot je, ali bomo zmanjšali odgovornost komisije za uporabo sredstev. Ampak potem se bojim, eh, da eh, bodo sredstva ostala tam, eh, kjer so. Kaj ti morali se bomo vprašati, ali je uporaba sredstva sploh še smiselna. Nesprejemljivo je, da nihče ne prevzema odgovornosti za uporabo sredstev. Torej, celotna poenostavitev eh, oziroma celoten koncept poenostavitve je bil eh, tema razprav v preteklem letu, ampak pri tem smo se osredotočali predvsem na Evropsko komisijo. Mislim, da moramo razmisliti o celotni zasnavi tega sistema. To je prva točka, druga točka. Imam pa uh, še vprašanje v zvezi z eno izmed vaših eh, prisojnic uh, in sicer kako oceniti proračun, ki temelji uh, na rezultatih. Pod točko 5 je razrešnica, to je v naši pristojnosti zapisano je učinkovit nadzor, zato se zauzemamo eh, v oklepaju, pa piše skupna metodologija, eh, skupen pristop in tukaj bi rada dodatna pojasnila. imamo velike težave z javnimi naročili. Javna naročila eh, so vir velike stopnje napak. In ne moremo eh, nezakonite izdatke uvrstiti v opombo pod črto. Zakaj mi sprejemamo pravila, zakaj niso bila eh, pravila zastavljena na tehnični ravni tako, eh, da se upošteva kriterij eh, najboljše cene, to ni nujno najnižja cena. Torej gre za zelo zapleteno vprašanje, moramo pa zagotoviti tudi določeno pripravljenost kaj ti gre za tehnično vprašanje, ki nima nobene povezave eh, z demokratičnim nadzorom. Sedaj pa ste vi na vrsti. Najlepša hvala za to razpravo. Ta razprava je bila zelo zanimiva. Še tri ure bi lahko verjetno obravnavali ta vprašanja. Lepo pozdravljam vaše komentarje, nekatere lahko obravnavam bolj neposredno o drugih pa bi lahko razmišljali bolj poglobljeno tudi v prihodnosti. Imam nekaj preliminarnih odzivov na številne točke, na katere ste opozorili poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Najprej poenostavitev. Kot je povedal gospod Artui, gre za enotno sporočilo, ki izhaja iz vseh naših razprav. Osebno obiskujem vse države članice, vseh 28 še nisem obiskala, vendar posod organiziram proračunski dogodek, kamor so vabljeni tudi deležniki, upravitelji evropskih skladov in druge interesne skupine. Tam se pogovarjamo, kako bi lahko uspešno smerili, kaj je treba spremeniti in z vsemi se pogovarjamo. Tudi kolegi iz komisije, ki so danes tukaj, vam bodo lahko povedali. Treba je ponastavljati pravila, upravna bremenitev je zelo velika, to je treba poenostaviti. Glede tega obstaja precejšno soglasje. Zato smo začeli z javnim posvetovanjem in pa tudi z razpravami, tudi glede prenovitve nekaterih drugih predpisov. Naprimer, skupne določbe, gospod Lebajeva je to omenila, gospod Von tudi. Mislim, da zdaj ni pravi čas, da bi začeli za odpiranje razprave o celotnem večetnem finančnem okviru, vendar moramo izkoristiti umestni pregled. Če želimo spremeniti nekatere elemente postopkov, nekatere elemente zakonodajnega okvira, tako da bomo zagotovili večjo prožnost, poenostavitev pravil, potem moramo to priložnost izkoristiti. Ne moremo čakati do leta 2020, da izvedemo te spremembe. Moja druga pripomba je, da se s tem že navizujemo na to, kar nam pravijo predstavniki računskega sodišča. V vseh letnih poročilih je jasno, seveda se nekateri osredotočajo predvsem na stopnje napak in tako dalje, vendar pa Evropsko računsko sodišče pravi, da do velikega števila napak ne prihaja zaradi korupcije ali goljofij, ampak zaradi upravnih napak, ravno zaradi zapletenosti predpisom. Pravijo, da tudi tisti sistemi, kjer se poenostavljajo pošaljna plačila, kjer se omogoča pravica do nepovratnih sredstev zaradi izpolnjevanja nekaterih zahtev, na mesto povračanja stroškov. No, v teh sistemih je stopnja napak veliko nižja. Sami nam torej pravijo, da moramo poenostaviti pravila, iti v to smer in s tem bomo znižali tudi stopnjo napak. In to je zelo spodbudno, saj to pomeni, da sta ta dva pristopa skladna. Zakonitost, pravila in uspešnost lahko združimo v isti svežen obravnave. Računsko sodišče nas je obenem obvestilo tudi, da moramo podpirati koncept enotne revizije. Če prvi revizor, ki na terenu opravi delo, je zanesljiv, tega dela ni treba podvajati. Treba je zagotoviti, da je bila prva revizija korektno izvedena. In eno področje, ki ga obravnavamo, je ravno delovanje mednarodnih organizacij, na kar se je skliceval gospod Artui. Če bodo te institucije zanesljivi partnerji, bodo podvrženi tudi nekaterim zunanjim revizijam in bodo vsi postopki dobro potekali, ni treba revizije izvesti trikrat ali štirikrat. Zanašati se moramo na prvega revizorja in celotna revizijska veriga je odvisna od dokazov, ki jih posreduje nekdo vzdolž te verige. Predstavniki računskega sodišča so bili z nami prejšnji teden in bili so zelo pozitivni glede tega, želeli pa bi okrepiti pomen prve revizije. Tretja pripomba. Želela bi pojasniti povezavo med Evropo 2020 in strateškim načrtovanjem in programiranjem. Kaj smo storili? V prejšnjem letu smo opravili poglobljen pregled strateškega načrtovanja in pa programskega okvira. Odkrili smo, da sistem vodi v večplastnost uporabe kazalnikov, zato je treba vse skupaj uskladiti in strukturirati ter se navezati na temeljna načela. Kaj so splošni politični cilji in kako jih lahko prevedemo v splošne cilje komisije, kako lahko to na to posledično prevedemo tudi v specifične cilje generalnih direktoratov. In veliko dela smo vložili tudi v krčanje obsega ciljev in pa usklajevanje kazalnikov. Kolegi, me boste morda popravili, vendar ko smo prešteli, koliko kazalnikov imamo, naj bi jih imeli več kot 2000 pri različnih snopih delovanja generalnih direktoratov. Treba je izdelati strateški načrt, tam zapisati, kaj želimo doseči do leta 2020 in kateri so glavni kazalniki uspešnosti ter kako naj bi jih ocenevali vsako leto. Gre torej za osredotočanje na letne rezultate. Usporedno pa krepimo tudi programske deklaracije. Gre torej za vsebinske elemente, ki so povezani s programi, ki niso vezani le na en generalni direktorat, ampak na več generalnih direktoratov in mislim, da bo ta sprememba še posebej opazna že zgodaj letos. Nekateri ste se skicevali tudi na institucionalni cikl, politični cikl traja pet let, začetni finančni okvir sedem let in tako dalje. No, to presega moje pristojnosti, to, kar lahko sama dosežem, je pa to eno izmed pomembnih vprašanj, ki jih moramo upravnavati, upoštevati in podati tudi rešitve v umestnem pregledu, na to pa se bo lahko Evropski parlament odločil, ali želi ta sistem spremeniti v obdobju po letu 2020. Vprašanje časovnice in doslednosti pa ni nekaj, kar bi bilo lastno le Evropski uniji. Ne glede na to, kateri sistem se na svetu uporablja, se vedno srečujemo s težavami zaradi nedoslednosti. Ne moremo popolnoma uskladiti izvajanje programov, objav rezultatov in sprejemanje odločitev. Poiskati moramo pragmatične rešitve in številni ste to omenjali. Peta pripomba zadeva kazalnike, vprašanje gospod Lebajove in drugih, kateri kazalniki se uporabljajo. Prav gotovo veste, da naš namen ni oblikovanje novih kazalnikov. Več tisočih že imamo znotraj institucij, pa tudi več sto po posameznih programih. Približno 800 kazalnikov, ko smo pregledovali te programe. Ne manjka nam torej kazalnikov uspešnosti. Opredeliti moramo, kateri kazalniki so smiselni, nekaj pomenijo in kateri dejansko posredujejo tudi določene vsebinske informacije. Razmišljati pa moramo tudi, kako jih povezovati v boljšo sliko, ki bo odražala uspešnost programa, sklopu programa ali pa posameznega političnega področja. Znova si želimo ogledati širšo sliko in se ne poglabljati v posamezne podrobnosti. Želimo zagotoviti najboljšo prakso, v sodelovanju z strokovnimi skupinami, želimo se naučiti nekaj eno drugega in identificirati osnovne parametre, na katerih bomo lahko oblikovali temeljne kazalnike. Ne bomo ustvarjali novih, ti kazalniki so že tako ali tako navedeni v uredbah in v zakonodaji, moramo pa zagotoviti boljšo komunikacijo na osnovi teh kazalnikov. Nekateri ste se spraševali glede časovnice, gospa Jala Sender in tudi nekateri drugi. Že tako ali tako imamo proračun, ki temelji na uspešnosti, vendar pa moramo to izboljšati. Vsako leto moramo imeti več informacij o uspešnosti tudi v samem procesu soodločanja znotraj institucij, znotraj Evropske komisije, zato da bodo ljudje razumeli, da je prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, kar je povedala tudi gospa Dlebava, zakaj smo tu, kako popravljamo sredstva in kako bomo videli, ali smo bili pri tem uspešni ali ne. V poročilo 3.18, tam boste letos videli, da smo se še veliko bolj osredotočili na to poročilo, skušamo biti boljši, nič ni popolno, vendar mislim, da smo zdaj že na pravi poti v tem smislu. Izkoristiti moramo vsako priložnost, vsako leto, izkoristiti umestni pregled in kot je povedal gospod Von, mislim, da moramo pri naslednjem večletnem finančnem okviru zbrati čim več dokazov glede uspešnosti, na čemer bomo utemeljili tudi politično pogajanje. Nekateri ste spraševali glede umestnega pregleda in prenovitve. Danes popovdne naj bi imeli v poročevskem odboru z gospodoma in gospodom Olbrihtom tudi poglobljeno razpravo o tem, morda bi se lahko o tem pogovarjali tudi poznaje, kako bi lahko integrirali, vključili EIB. V EPSI že vključujemo določene informacije o uspešnosti in poplačila EIB-a naj bi temeljila na uspešnosti. In to je projekt, pri katerem smo uspeli zgraditi sistem, znotraj katerega so sredstva in dodelitev teh sredstev odvisna od uspešnosti. Ne vemo še, kako bo stvar potekala v praksi, vendar pa se postopek izvaja zelo hitro. Približno 100 milijard evrov sredstev je bilo že mobiliziranih znotraj tega mehanizma, zato je naša ocena predvsej pozitivna. Pa še bolj filozofske pripombe in pa politična razprava, ki jo je minila gospa Gresle. No, tukaj bi govorila o tej kategoriji, o kateri treba še razmišljati, na no, vse se ne moramo odzivati. To so elementi, o katerih moramo razmišljati, še posebej vprašanje načela več letnega finančnega okvira in kako izračunati stopnjo napak ne le na osnovi eksante nadzora, ampak naknadnih popravkov, ekspost postopkov. V poročilu sinteze 3.18 lani smo vključili tudi analizo, s katero ocenjujemo, kakšna je ocena tveganja pri izplačilu, kakšen je povpreče pri popravkih iz prejšnjega leta ali lahko to ekstrapoliramo v napovedi naprej in to pomeni tudi določeno oceno tveganja ob zaključku postopka danes oziroma letos bomo posodobili sistem ne le na osnovi povprečje iz preteklosti, ampak tudi glede na najboljših ocenih tega, kako je mogoče to popraviti. Vse skupaj so seveda napovedi, ocene, vendar pa je to že določen način za ugrajevanje načela večletnosti v ta sistem. Tako bomo tudi ustrezno zaščitili evropski proračun. Naj zaključim s temi pripombami. 24 ur na dan delamo na tem in mislim, da upravljamo predvsej dobro delo pri zagotavljanju ustrezne obrambe, ohranitve evropskega proračuna, vendar moramo biti pri tem še boljši. Zagotoviti moramo, da bo naš nadzor učinkovit in ustrezen, da ne bo povzročal dodatnega upravnega bremena. Zato se zaenkrat poglabljamo v analizo stopa napak, kaj je vir teh konsistentnih napak in kako se lahko s temi soočamo. Ne gre za upravljanje enega nadzora za drugim, ene revizije za drugo, ampak kako se lahko soočamo z nekaterimi temeljnimi strukturnimi napakami, s katerimi se srečujemo vse čas. Rešitev, kar vas ne bo presenetilo, vendar bi to želela povedati za zapisnik, pa zadeva in zahteva tudi sodelovanje držav članic. Moramo sodelovati z različnimi deležniki, z različnimi partnerji. Najprej moramo opraviti dobro diagnozo, simptomov, kateri so ti razlogi, 4-5 razlogov, ki povzročajo te težave, zato da se bomo lahko s tem soočali na ustrezen način v prihodnosti. Najlepša hvala za to bogato razpravo, upam, da bo ta potekala še v prihodnosti. Tom. Najlepša hvala tudi vam za to zanimivo prvo izmenjavo mnen pri tem vprašanju, ki nam je zelo pri srcu in s katerim se bomo ukvarjali še celo leto. Zagotovo bomo tudi zaradi obravnave teh vprašanj nekoliko trpeli. Vseeno pa najlepša hvala, da ste bili danes z nami in želimo vam veliko uspeha. Nasvidenje do prihodnič. Ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Sedaj pa je naslednja točka na dnevnem redu. Številka 13. Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča 1.2016. Glede tega, ali je sistem komisije za merjenje uspešnosti glede dohodkov kmetov dobro zasnovan in temelji na zanesljivih podatkih. Poročevalka je kolegica Šmit. Za računsko sodišče pa je z nami gospa Raze Putpa Bergite, ki bo kmalo dobila besedo. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Merenje uspešnosti prihodkov kmetov je zelo zapleteno in kompleksno področje. Kot veste, velik delež evropskega proračuna porabljamo posredno ali neposredno v podporo prihodkov kmetov. Dodelitev sredstev je tudi politična odločitev. Take politične odločitev odločitve in morajo temeljiti na dobrih informacijah, ki so na voljo oblikovalcem politike. Naši sklepi so, da evropski sistem, sistem komisije za merjenje SKP v povezavi za prihodke kmetov ni ustrezno načrtovan, prav tako statistični podatki, na osnovi katerih analiziramo prihodke kmetov, ponujajo omejene ocene. Ta sklep temelji na treh ključnih vidikih. Prvič, komisija ni jasno vzpostavila statističnih podatkov, ki jih potrebujemo za učinkovito oceno uspešnosti na tem področju. Pomakljive so tudi informacije glede prihodkov kmetov, kar bi omogočilo oceno tega, ali se dosega cilj iz pogodbe glede ustreznega standarda življenja kmetov. Prot tega komisija pogosto opaža, da so prihodki kmetov manj kot polovični od poprečnih delavcev. Pri tem pa se uporablja neprimerne primerjave za doseganje teh sklepov. Dve, dva glavna urodja za merjanje prihodkov, ekonomski računi za kmetijstvo in pa računovodska podatkovna mreža za kmetijske dejavnosti so omejeni. Drugič, komisija in države članice niso bile vedno uspešne pri zagotavljanju tega, da so podatki, ki se uporabljajo za merjanje prihodkov, ustrezne kakovosti. Nekatere pomankljivosti smo našli tudi pri poročanju Eurostatu strani držav članic ter pri predstavitvi reprezentativnih vzorcev in pa nekaterih dogovorov glede zagotavljanja kakovosti. Tretjič, Komisija je imela zelo ohlapne cilje glede posameznih ukrepov SKP v primeru neposrednih plačil. Prav tako ni ustrezno uporabljala kazalnikov, ki jih ni razvijala na zanesljiv način, povezano z rezultati in ukrepi. Tako ni mogoče vedeti, v kolikšni meri so bili doseženi zaželeni učinki. Zato smo predlagali, da Evropska komisija razvije okvir za prihodke in za primerjavo prihodkov kmetov z prihodki, ki se ustvarjajo v drugih sektorjih. Poleg tega naj bi Evropska komisija razvijala in zagotavljala ustrezne kakovostne dogovore za uporabo dveh glavnih orodij. Pa še zadnja pripomba. Izboljšati bi bilo treba tudi merjenje uspešnosti v naslednjem programskem obdobju in sicer tako, da že na samem začetku opredelimo ustrezne operativne cilje, nekatere, tem, nekatere temeljne načela in kazalnike, ki bi se morali uporabljati tudi v kontekstu ocen in same učinkovitosti ukrepov, s katerimi bi podprli prihodke kmetov. Seveda bomo pripravljeni odgovarjati na kakršnokoli vprašanja, ki bi jih lahko imeli. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa poročevalka, dobi besedo. Gospa Šmit, prosim. Dankeschön. Um. Najlepša hvala, spoštovane dame in uh, gospodje, spoštovana predstavnica računskega sodišča in spoštovani predstavniki komisije. Najprej bi se rada zahvalila pristojni članici Evropskega računskega sodišča za mm, pregled in hvala tudi naši ekipi za podroben povzetek. Rada bi se navezala na pravkar slišan povzetek. Podala bi splošne pripombe in e, tudi konkretna vprašanja za komisijo. Osupljivo in obenem zelo zaskrbljujoče se mi zdi, da da ko gre za veliko previdnost komisije pri porazdelitvi sredstev, tukaj ne vidimo enakega pristopa. Velik, velik del plačil se tu izvede na podlagi ocen. Ne moremo podpreti tega, da komisija ne zahteva konkretnih naborov podatkov držav članic. Obiskali so Nemčijo. Španijo, eh, Francijo, Nizozemsko in Polsko. Rezultati in ugotovitve pa niso reprezentativni. Tudi teh šest držav članic eh, vseeno predstavlja 50 odstotkov ustvarjene vrednosti v evropskem gospodarstvu. Prav tako pa premejo več kot 50 odstotkov eh, sredstev, ki se lahko zahtevajo iz skladov. Poleg tega lahko vidimo jasne razlike med posameznimi državami članicami. Pri tem pa ne gre niti za četrtino vseh držav članic Evropske unije in že to samo po sebi pove veliko. Nekaj primerov, ki so me zmotili. Ne v gospodarskem računu, ne v mreži knjigovodskih podatkov z kmetij ne najdemo celotnih dohodkov kmetov. Sedaj komisija pravi, da ne bi odpravili to pomankljivost. Zato zastavljam naslednje vprašanje. Kdaj bodo na voljo naslednji nabori podatkov in da jih boste vnesli v obračune? Kaj ti samo priznanje, da je treba zadeve spremeniti, še ne pomeni, da bo to tudi na koncu izvedeno. Boste s tem zaobjeli vsa gospodarstva ali bo način dela enako do sedaj? Torej, da bo sodelovanje pri zajemu podatkov temeljilo na prostovoljni udeležbi. Zanima me, ali želi komisija morda odpraviti to prostovoljnost. Pri tem sistemu bi pravzaprav morali zaobjeti vsa gospodarstva, ki predstavljajo vse tipe kmetijskih gospodarstv in dejavnosti ter vse velikosti. Če si pogledamo Španijo in Francijo, ugotovimo, da v Španiji je približno milijon gospodarstev, ki jih zaobjemamo v mreži gospodarskih podatkov, 41 odstotkov pa jih vseeno ni vključenih v to mrežo. V Franciji je pol milijona tovrstnih gospodarstev in samo 57 odstotkov je zabeleženih v mrežo knjigovodskih podatkov s kmetij. Tudi kar se tiče kakovosti pridobivanja podatkov, ugotavljamo bistvene spremembe, ki si jih ne moremo razložiti ne razumem, zakaj komisija tole mm, nalaž, si nalaž zatiška oči. V Španiji, Romuniji in v Bolgariji se gleda mm, zbirke podatkov. Če upoštevamo, da v Romuniji pravzaprav ni nikakršnega knjigovodstva in da se. Mm, lokalnim kmetovalcem pravzaprav ni treba bati fiskalnih ukrepov. Me zanima, kako, potem, kako je potem sploh s posredovanjem eh, zadevnih podatkov komisiji. Tako da se res sprašujem, na kakšni podlagi v tem primeru komisija razdeljuje svoj oziroma naš denar. Bojim se, da odgovor že poznamo. Pri skupni kmetijski politiki, kot veste, zelo radi delamo na podlagi ocen. Vseeno pa bi rada izvedela, kako komisija želi pravilno oceniti zadeve, če nima na voljo konkretnih eh, podatkov, ki bi vodili k ciljem, če tudi ni ustreznih podatkov o končnih rezultatih. Tudi vprašanje se mi zdi zelo problematičen. Vidimo velike razlike med državami članicami in regijami. Zaradi tega lahko pride do tega, da določene regije v mreži knjigovodskih podatkov niso ustrezno eh, zabeleženi. Naprimer, ko gre za proizvajalce citrusov in oliv ali pa eh, vina v Španiji. Nič cela 8 odstotkov v zadevnih um, sektorjih je bilo vključenih v mrežo podatkov. Po drugi strani pa ti sektori znašajo 24 odstotkov celotne proizvodnje španskega gospodarstva. Tudi na nizozemskem se pojavljajo težave pri oblikovanju naključnih vzorcev. 78 odstotkov upisanih oziroma registriranih gospodarstv zavrača sodelovanje v preverjanjih. Tako da me zanima, kako se bo komisija s tem spopadla. Kako boste v prihodnosti preprečili takšno postopanje, če se um, načelo prostovoljnosti uporablja zato, da se prepreči posredovanje obsežne količine podatkov. Na koncu bi se rada zahvalila računskemu sodišču in bi se rada dotaknila nekaterih vaših priporočil. Naj izpostavim nekatere ključne elemente. Gre za vzpostavitev okvira za primerjave dohodkov kmetov in, pri, in dohodkov iz drugih sektorjev. Ocenjevalna orodja komisije za izvedbo takšne ocene so dokaj omejena in tudi gospodarski računi za kmetijstvo so instrumenti, ki niso vedno korektno uporabljeni strani komisije. In poleg tega bi morala komisija še dodelati gospodarske račune, zaradi tega, ker njihovega potencijala zaenkrat še ne uporablja v največji možni meri. Lahko bi jih predvideli tudi za spremembe v sektorjih. Kar se tiče mreže knjigovodskih podatkov in drugih statističnih eh, orodij, lahko povem, da je treba te okrepiti. Le tako lahko zagotovimo dobre sinergije. Zaenkrat ti instrumenti ponujejo pogled samo v del slike in deloma so bili ti instrumenti uporabljeni napak in za napačne namene. Poleg tega je treba korenito izboljšati gospodarske račune. Informacije, ki jih zagotavljajo države članice, morajo biti usklajene z določenimi standardi in morajo biti premenljive. Če tega ni možno zagotoviti, bi želela, da prenehamo uporabljati ta kazalnik. Toliko v vodoma in veselim se nadaljne razprave. Najlepša hvala, kolega Vogen. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se tudi Evropskemu računskemu sodišču za poročilo in poročevalki za pripombe. Nedavno smo se veliko pogovarjali o skupni kmetijski politiki, o celotnih sredstvih, ki so na voljo, o razdelitvi na kmetijske prvi stebr in drugi stebr. Splošno gledano pa mislim, da SKP uživa precejšno podporo iz več razlogov. Prvič želimo zagotoviti varno, ustrezno preskrbo s hrano, drugič želimo zaščititi tudi okolje in biotsko raznovrstnost in tretjič želimo poskrbeti za to, da bodo imeli kmete ustrezne prihodke. Če bodo imeli ustrezne prihodke, bomo s tem pomagali tudi trajnostnemu razvoju skupnosti. Iz več razlogov smo torej podpirali SKP. In zato podpiram tudi številna priporočila računskega sodišča, večina. Prav gotovo moramo najti boljši način zbiranja in merjenja podatkov, zato da bomo zagotovili, da bo SKP dejansko deloval v korist kmetov in jih na ta način tudi podpiral. Moramo zbirati podatke, poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da bodo podatki ustrezni, natančni, če bomo merili prihodke kmetov, če bomo določali kako lahko prihodke kmetov primerjamo za prihodke iz drugih sektorjev, potrebujemo ustrezne kazalnike. Podpiram tudi stališče poročevalke, ki pravi, da komisija in države članice morajo bolje sodelovati pri tem dosjeju, če bodo vsi zbirali podobne informacije. Mislim, da bi bilo dobro, da bi te informacije zbrali in pridobili na osnovi tega boljše, bolj uporabne statistike. Podpiram tudi predloge poročevalke glede pridobivanja več informacij o samih dejavnikih, ki vplivajo na prihodke kmetov, ne moremo se zanašati le na SKP kot eh, vir prihodkov za kmete, opredeliti moramo tudi druge vire in ugotoviti, kateri dejavniki so bistveni pri določanju razpoložljivih prihodkov. Prav tako podpiram poročevalko, ki pravi, da moramo meriti različne oblike sredstev, ki jih imajo na voljo kmetje, da bomo videli, kaj deluje in kaj ne. Toliko različnih vidikov je vključenih v skupno kmetijsko politiko, tako da danes ni več mogoče vedeti, kaj dejansko koristi kmetom in kaj ne. Moramo razmišljati, kot je povedala poročevalka, o vseh različnih ukrepih, ki jih imajo kmetje na voljo in ugotoviti, kateri so uspešni, kateri ne. Iz vseh teh razlogov podpiram poročevalko. Računskemu sodišču pa bi želel dejati, da bi bilo na tej točki zelo dobro imeti to poročilo, ki obravnava tudi sam učinek SKP-ja na prihodek kmetov in pa tudi na zaščito okolja in biotske raznovrstnosti, učinek SKP-ja na ohranjanje trajnostnih skupnosti. Morda bi lahko tudi te druge vsebinske elemente vključili v prihodnje poročilo, zato da bomo dobili splošni pregled glede učinka SKP-ja, ne le glede kmetov, ampak tudi glede širše lokalne skupnosti. Hvala. Flanagan, bitte. Gospod Flanagan. Uh, thank you very much. Um, Najlepša hvala. Skladno z členom 39 PDEU so cilji skupne kmetijske politike med drugim povečanje kmetijske proizvodnosti, zagotavljanje pravičnega življenjskega standarda za kmetijsko skupnost. In to se ne dogaja, vsaj v moji državi ne v zadnjem krogu razprave smo se odločili, da bomo osnovali plačila glede na to, kaj so kmete dosegli leta 2008. Zaradi tega smo prišli v situaciji, ko naj bi zagotovili konvergenco, pa je trenutni romunski premik, ki je bil takrat komisar, povedal, da si ne želimo nekakšne a, lažne situacije. Popolnoma smo izpostavljeni. 20 odstotkov kmetov dobiva 80 odstotkov kmetov in odgovorni so za 30 odstotkov proizvodnje. In to se mi ne zdi ustrezna razdelitev sredstev. Ne dobimo dovolj za ta denar, glede sredstev, ki jih podeljujemo ljudem na osnovi tega, ali je njihovo zemljišče upravičeno ali ne, na zelo osnovni ravni. Mislim, da je Evropska komisija le zbegala kmete. Poznamo situacije, ker ljudje, ki obdelujejo kmetijske površine že več generacij, in posreduje tudi informacije že več generacij. Naj podam le en primer. Pri živalih, ki se pašajo, bil sem na sestanku s komisijo in kmetje, ki so na določen način pasli svoje živali več sto let, so obvestili, da živali tega ne jedo. In zaradi tega je prišlo do napadke pri zahtevku glede določenega zemljišča in zaradi tega zemljišče ni bilo upravičeno, zaradi tega, ker naj tam ne bi pasli živali, kljub temu, da te ljudje to počno že več sto let. Kar zadeva to, mislim, da bi morali prisluhniti strokovnjakom in uporabiti načelo od spodaj na vzgor, da je treba začeti na zemlji, pri kmetih in potem iti na vzgor. Ne pa, da se vse skupaj začne pri komisiji. Če želite boljše rezultate in želite več vrednosti za vložena sredstva, morate prisluhniti strokovnjakom. In strokovnjaki so tisti, ki so na terenu, ne pa, da poslušamo le uradnike, ki kar nekaj trdijo, da ljudje, ki počnejo nekaj že več stoletij, se motijo in da na napačen način zahtevajo sredstva. Hvala. Gospod Virc iz Eurostrata, pozdravljam v imenu komisije in gospoda Tasovsa. Kdo bo začel? Najlepša hvala, predsedujoča. Najlepša hvala, Evropsko računsko sodišče. Lepo pozdravljam tudi poslance in poslanke. Na osnovi sporočila za tisk Evropskega računskega sodišča smo že videli, da je to področje zelo kompleksno in bo postalo še bolj zapleteno. In na to kaže že sam naslov poročila. Bojim se, da se bomo kmalo začeli pogovarjati o tem, ali potrebujemo več ali manj informacij o razpoložljivih dohodkih kmetov. Gre za razpravo, ki traja že več kot sedem let, namesto da bi se pogovarjali o kmetijstvu konkretno. In mislim, da moramo že od samega začetka jasno ugotoviti, zakaj gre. Zelo resno jemljemo priporočila Evropskega računskega sodišča, ki opozarja na različna področja, kjer je mogoče izboljšati zbiranje podatkov in uporabili bomo tudi to poročilo pri sodelovanju z državami članicami. Vendar pri nekaterih področjih mislimo, da moramo nekaj pojasniti. Prvič, ko govorimo o podatkih kmetijskih dohodkov na osnovi kmetijske dejavnosti, imamo podatke in imamo zelo dobro bazo podatkov. In tudi zato je OECD pogosto uporabila to strukturo pri svetovanju drugih članic. In zato so ti podatki primerljivi tudi s kakovostjo podatkov Združenih držav, Avstralije, Kanade in drugih razvitih držav. In to so podatki, ki ali zajemajo celotni kmetijski sektor znotraj Eurosata ali pa znotraj računovodske kmetijske mreže. Nekaj pa je treba pojasniti. To naj ne bi predstavljalo vzorca kmetov, ki so tako majhni kot večji. Gre predvsem za predstavitev vrednosti kmetijskih proizvodov in takšna je bila zamislav že od začetka. Izboljšave v predstavitve tega vzorca so zelo pomembne, vendar naj tukaj ne bi zajemali celotnega števila kmetij in kmetov, zato imamo druge vire. Na dveh področjih bi lahko skupaj s kolegi iz Eurostata, pa tudi s kolegi iz Generalnega direktorata za okolje in rast izboljšali statistiki. Bolje moramo povezati statistične informacije in upravne vire, iz katerih prihajajo podatki. Zelo veliko podatkov prihaja znotraj skupne kmetijske politike in um, iščemo boljše rešitve za povezovanje teh podatkov. Eurostat ima zelo koristne informacije v tem smislu in te informacije smo posredovali tudi računskemu sodišču. Drugič izvajamo dva usporedna projekta, najprej glede kmetijskih skladov, potem pa tudi glede Eurostata, zato da bomo lahko bolje ocenili uspešnost kmetijskih dejavnosti in kmetijskega sektora in tudi bolj konkretno merili rezultate političnih ukrepov. Na novo smo uvedli tudi sistem spremljanja in ocenevanja SKP v celoti, ki vključuje več kot 200 kazalnikov, ki smo jih po več kot dveh letih pogajanj z državami članicami soglasno sprejeli in ti nam omogočajo, kateri podatki so natančni in katere je treba v prihodnosti še izboljšati treba pa se je zavedati tudi tega, da je treba pojasniti, zakaj gre. Znotraj SKP želimo zagotavljati boljšo uporabo javnih dobrin, ki izhajajo iz teh dejavnosti. Glavne kritike so bile usmerjene v to, da bi morali dati na razpolago informacije o razpoložljivih dohodkih kmetov. Tu gre, gre za dohodke, ki prihajajo izven sektora kmetijskih dejavnosti. Dvakrat smo že to skušali storiti v sodelovanju z državami članicami in še enkrat bomo to skušali storiti. Vendar pa države članice primerjajo koristi in stroške za to. Te informacije obstajajo znotraj drugih virov držav članic, vendar to ni del skupne politike, kot je tudi skupna kmetijska politika iz čisto enostavnega razloga. Gre za premoženje kmetijskih gospodarstv, ki pa je vezano na davke, to pa ni področje skupne politike, ampak je področje nacionalnih politik. Zato bomo skušali poiskati način vključevanja teh informacij Najprej pa moramo ugotoviti tudi, kakšne so omejitve pri tem. V preteklosti smo to že skušali storiti, treba pa je ugotavljati tudi, s čim se bomo soočali v prihodnosti. Naj povzamem. Ko gre za podatke na osnovi kmetijskih dejavnosti in pa tudi dodatne informacije glede premoženja, pa tudi informacije glede učinka na okolje. V tem primeru smo pripravljeni sprejeti vsa priporočila računskega sodišča in sodelovali smo z različnimi direktorati za izboljšanje situacije. Ko pa gre za prihodke kmetov, ki prihajajo izven kmetijskega sektorja, bomo skušali to uvesti, kolikor bi to mogoče, bi pa želel upozoriti na vrste odzivov, ki smo jih bili deležni v preteklosti in zakaj je do njih prišlo. Hvala. Je poročevalka za dovolj z odgovori? Menite, da je komisija odgovorila na naše vprašanja? No ja, neravno. Odgovori niso bili najbolj popolni. Moje vprašanje se je namreč glasilo, kdaj bodo na voljo ti novi nabori podatkov. Po dveh letnih razpravah. Po dveh letnih razpravah smo veseli, da je bilo sprejetih 200 kazalnikov, ampak zanima me, kdaj bomo sprejeli sprenem, spremembe, tako da bomo res sprejeli zanesljive dodatke. Zaskrbljujoče bi bilo tudi, če države članice ne bi želele podati vseh podatkov. In to bo treba potem prilagoditi zahteve. Mislim, da je to nujno potrebno in tudi pravico, mislim, da imamo, da se vse predloži črno na belem, da se ne osredotočamo samo na podatke o kmetijskih dohodkih, če prihajajo viri dohodkov tudi iz drugih področji. V tem primeru bi se mi zdelo pomembno zaobjeti tudi te. Tako da bi vam bila hvaležna za odgovor, kdaj bodo na voljo prvi novi nabori podatkov, ki bodo vključeni v nove izračune. In potem drugo vprašanje, ki sem ga podala, se je glasilo, ali ste zaobjeli vsa kmetijska gospodarstva in ali boste delovali še naprej na prostovoljni ravni za objemanje kmetij v pregled. In tretje vprašanje se je glasilo, kako bo komisija postopala s tem eh, načelom prostovoljnosti. Menim namreč, da bi ga morala umakniti. Gospod Tajsas. Oh, me... Najlepša hvala. Naj poskušam zadeve nekoliko razjasniti. Očitno sem na nekaj točk pozabil. Imamo informacije iz Eurostata, ki pokrivajo celotne sektorje. Gre eh, za preglede, ki temeljijo na računovodskih podatkih in zato gre pri statistiki. Vzamete pač vzorec in za ta vzorec se zastavi vprašanje, ali je res reprezentativen. In menimo, da je, ker smo primerjali dve različni ravni. Tako raven Eurostata in FADN. Gre za kmetijsko proizvodno in res je, da pri tem ne pokrivamo čisto vsake podrobne dejavnosti iz posamezne kmetije. Odkot pa dobimo podatke o kmetiji? Če prejema kmetija plačila, potem imamo na voljo podatke, ki prihajajo od upravnih organov. Potem uporabimo te podatke, seveda pa so tu še povezane vprašanja glede zaupnosti. Toliko o kmetijskih eh, gospodarstvih. Ko pa gre za informacije o dohodkih, ki prihajajo onk izven področja kmetijskih dejavnosti, pa gre tu za nacionalne podatke, nabore nacionalnih podatkov, ki jih lahko uporabimo. Vendar pa ti podatki niso vedno enako obsežni in, jih, in niso pogosto primerljivi. Treba je upoštevati cilje sredstev. Ko naprimer za namene raziskav dajemo sredstva raziskovalcem, eh, ocenjujemo uspešnost na poda, podlagi rezultate in rezultat ni gmotno stanje posameznika, ki je prejel eh, sredstva. Javna sredstva za kmetijski sektor so povezana s kmetijsko dejavnostjo in z dejavnostjo povezana z okoljskimi in drugimi ukrepi. Te informacije pa imamo. Informacija, ki pa je nimajo, nimamo in ki je ne bomo imeli, razen če spremenimo zakonodajo, pa je informacija o dejavnosti, ki ne izvirajo iz kmetijskega sektorja. Države članice so namreč vedno želele, da bi to ostalo v njihovi pristojnosti. Hvala. Ja. Najlepša hvala. Dobro, tudi mene se zadeve niso zdele najbolj jasne. Gospa Budbrgite, priložnost imate, da se odzovete, pridem, dam končno besedo se poročevalki. Ja, res mislim, da komisija ni odgovorila na vprašanja, ki jih je zastavila poročevalka. In res se ne strinjamo s tem, da. Mm, bi na podlagi vaših eh, odgovorov lahko predvidevali, da boste sprejeli naša priporočila, da bi imeli celovite nabore podatkov. To, kar prejemate od Eurostata in na podlagi omenjene knjigovodske mreže, ni dobra osnova, ni dobro izhodišče, da bi ocenili vse, kar potrebujete, da bi načrtovali posredno ali neposredno dohodkovno pomoč za kmete, tako da res nismo zadovoljni z vašim stališčem. Hvala, ja, potem smo pa enotnega mnenja. Kaj pa sedaj, gospa poročevalka? Ja, lahko se samo navežem na te pripombe, res sem nezadovoljna. Pod črto se sklicujete na kriterije zaupnosti in tu se skrivate za temi izjavami. Pravite tudi, da uporabljate pač naključne vzorce. In kot sem slišala, je težava tudi pri velikosti teh a, naključnih vzorcev, ki jih izberete. Navedli ste tudi nekatere premere. Tako da bi vas res prosila, oziroma bi pravzaprav v končni fazi od vas pričakovala, da so odgovori v imenu komisije bolj jasni in konkretni. Če tega ne morete storiti sedaj v ustni obliki, bi bila vesela, če bi prejela pisne odgovore na moje vprašanje. Kot rečeno, sem res izredno nezadovoljna. In pri razreš, podelitvi razrešnice mislim, da je vsekakor v interesu komisije, da zadeve res razjasni. Vas lahko torej prosim, uh, gospod Tajsus, da še v pisni obliki pripravite odgovore? Da, z veseljem. Sploh zaradi tega, ker bomo tako imeli možnost navesti konkretne primere, ki izhajajo iz delovne skupine Eurostata in iz držav članic, ki imajo zmožnost zagotavljati to vrstne informacije. Tako da lahko uvedemo tudi vse te sklice na vire podatkov o obdavčitvi tudi, naprimer, Tako bomo imeli priložnost tudi razložiti, zakaj nekatere države članice nimajo dostopa do teh podatkov. Tako da bo res postavljalo jasno, kaj se potrebujemo, mm, da pripravimo obstoječe podatke. Bi pa povdaril naslednje. Statistične informacije vedno temelijo na vzorčanju, kajci drugače bi morali eh, res eh, pregledati vsakega posameznika v skladu z vsakim zakonodajnim predpisom in to bi res stalo veliko preveč. Die Antworten. Mi vam bomo torej poslali vprašanja, vi pa nam odgovori. Tako, najlepša hvala. S tem smo zaključili isto točko na dnevnem redu, sedaj pa prehajamo na posebno poročilo 23.2015 glede okvirni direktivi o vodah in o izvajanju lete v Podonavju. Ja, Gospod Tamas Dojč je naš poročilnik. Čevalec, gospod Zdehovski ga nadomešča. In gospod Pufan je mm, pristojni član Evropskega računskega sodišča in že sedaj ga prosim, da poda svojo predstavitev. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor. V veliko veselje mi je, da lahko predstavim posebno poročilo pristojnega oziroma posebno poročilo gospoda Tanasa Dojča. Najprej čestitam poročevalcu, gospodu Dojču in njegovi ekipi za delo, ki ga je uložilo v to poročilo. Gre za kakovost eh, vode v Podonavju. To je zelo pomembno. Gospod Dojč in jaz sva prejšnji je septembra predložila prvi osnutek poročila na tem področju in šlo je predvsem za izginjanje oziroma upravljanje za odpadno vodo v Podonovju. To, kar pa je to gospod Dojč v svojem poročilu, prav gotovo tudi prispeva k uresničevanju politike politike Evropske unije glede odpadne vode. Upam, da bomo z današnjo razpravo začeli tudi za izboljšanjem situacije na tem zelo pomembnem političnem področju. Predvsem gre za dosežen napredek pri izvajanju okvirne direktive o vodah. Tukaj gre za štiri zadevne članice države, češko, mađarsko, slovaško. Želel bi vam predstaviti glavna sporočila, ki izhajajo iz tega, sporočila, eh, tega poročila. Splošni sklep je, da kljub vsemu napredku je treba še kaj storiti, še posebej glede na to, da se je direktiva začela izvajati v celoti. Kakovost vode pa se ni izboljšala dovolj. Načrti upravljanja na tem območju so polni vrzeli v posameznih državah članicah, še posebej glede opredelitve učinka nesnaževanja in pa opredelitve popravnih ukrepov. Najprej upravljanje z hidrografskim področjem, s čimer naj bi izboljšali kakovost vode, to je eno od glavnih načel direktive. Do izboljšav naj bi prišlo na osnovi ciljnih ukrepov, ki temelijo na kvalitetnih podatkih. Vendar pa smo opazili, da sistem spremljanja ni ustrezen, saj ne vključuje nobenih informacij v povezavi z vrsto virov onesnaževanja, zaradi česar eh, raven vode in pa meritve vode ne dosegajo ustrezne stopnje. ni dovolj ciljnih merjen za kakovost vode. Treba je še naprej ohranjati ukrepe za boj proti nasnaževanju vode, vendar so ti ukrepe precej omejeni in to, kar je zapisano v direktivi, ni bilo v celoti izvedeno. Na tako zelo pomembnem področju, kot je kmetijstvo, opažamo, da nekatere norme, ki so povezane z pogojevanjem, bi morali okrepiti te standarde in nekatere kmetijske prostovoljne ukrepe ne moremo uporabljati na najboljši način za to, da bi lahko izboljšali kakovost vode. Na osnovi tega so bila oblikovana priporočila. Prvič, komisija mora spremljati napredek držav članic na poti do zagotavljanja boljše kakovosti vode in obenem enem oblikovati tudi smernice za zbiranje in oceno podatkov. Države članice morajo izboljšati nadzor spremljanja kakovosti vode in to bo omogočilo tudi izboljšanje uporabe podatkov, tako da se bodo na osnovi tega oblikovali tudi ustrezni ciljni ukrepi. Države članice morajo razmišljati tudi o izvedbenih mehanizmih in opredeliti, kakšna je korist tega, da se uporabi tudi gospodarski instrument v obliki nadomestil za škodo zaradi slabe kakovosti vode. Standardi in dobri okoljski kmetijski standardi so zelo pomembni in tukaj gre za nekatere minimalne standarde, ki jih morajo sprejeti države članice. Poleg tega bi, bi morali še bolj spodbojati države članice, da izvajajo akcijske načrte, ki so povezani za uporabo pesticidov in to čim prej. Poleg tega bi si morala Evropska komisija zamisliti tudi ustrezne pragove vsebnosti fosforja v vodi, ki se uporablja v kmetijske namene. Nekatere točke našega poročila so bolj tehnične narave, vendar upamo, da bodo tudi te točke odločilno vplivale na odločitve v političnem smislu. Najlepša hvala za vašo pozornost in za pozornost čas, ki ste mi ga namenili, tako meni kot moji skupini. Seveda bomo pripravljeni odgovarjati tudi na kakršnokoli vprašanja vašega odbora. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, sedaj pa besedo dobi poročevalec. Um, uh, uh, madam Chairman. Najlepša hvala, gospa predsednica. V imenu gospoda Dojča bom eh, predstavil njegovo poročilo. Najprej pa bi se rad zahvalil gospodu Pufanu in sekretarjatu ter drugim članom odbora KONT za pomoč in za opravljeno delo med eh, pripravo delovnega dokumenta. Revizija računskega sodišča je preverjala izvaljene okvirne direktive o vodah strani držav članic. Gre za izboljšanje kakovosti vode. Osredotočalo se je na kakovost površinskih voda v štirih držav članicah Podonavja, torej na Češko, Mačarsko, Romunijo in Slovaško. ugotovilo je, kakšna so stopnje nesnaženosti, ki izvijajo iz uh, industrijskih um, instalacij, mestnih aglomeracij in gospodinstv. Sodišče ugotavlja, da je izvajanje ukrepov privedlo um, do omejenih izboljšav kakovosti vode. Države članice so izuzele veliko količino površinskih uh, voda iz okvira za let, od leta 2011 do 2015 glede doseganja dobre kakovosti vode. Priporočilo Evropskega računskega sodišča zahteva od komisije naslednje. Najprej. Naj komisija zagotovi smernice za bolj diferenciranje verificirano poročanje o napredku, ko gre za kakovost vode. Drugič, komisija bi prav tako morala spodbujati primerljivost podatkov, naprimer tako, da bi zmanjšala odstopanja, ko gre za nekatere fiziokemične snovi, ki so ključnega pomena za okoljski status voda. Poleg tega bi komisija morala zagotoviti smernice glede morebitnih eh, postopkov izterjave sredstev v primeru različnih oblik onesnaževanja. Poleg tega bi morala sistematično preverjati ne le obstoj, temveč tudi primernost dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, standardov in minimalnih zahtev, ki jih sprejmejo države članice. Države članice pa bi morale najprej doseči večji napredek pri doseganju boljše kakovosti vode. vode. To je cilj okvirne direktive o vodah. Drugič, morale bi zagotoviti boljšo usklajenost med eh, organi, ki spremljajo ukrepe v okviru načrta upravljanja povodja in eh, tistimi, ki odobrijo programe in njihovo financiranje. Tretjič, okrepiti bi morale boljše spremljanje kakovosti vode, tako da bi zagotovili pravilne informacije in boljši pregled trenutnega stanja, tako da se bomo bolje zavedeli, kakšno je stanje voda in nasnaženja. Bolj bi se morale osredotočiti na stroškovno učinkovitost in blažilne ukrepe. Četrtič, morale bi okrepiti mehanizem zagotavljanja informacij. Morali bi zagotoviti tudi pregled nad različnimi kaznimi, ki se uporabljajo. Petič, Načrt upravljanja povodja bi morali uporabiti tudi kot gospodarski instrument, kot način, na katerega lahko uporabimo načelo onesnaževalec plača. Tu gre predvsem za snovi, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode. In šestič, treba je izkoristiti potencial uporabe gospodarskih instrumentov, kot so naprimer okoljski davki. To je namreč podbuda za zmanjševanje onesnaževanja. Prav tako je to način izvrševanja načela onesnaževalec plača. In najlepša hvala za vašo udeležbo. Veselim se že nadaljne razprave. Dank. Um das Wort gebeten hat der Kollege Ivan. Gospod Ivan je prosil za besedo, prosim. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi rad čestitev gospodu Pufanu za izvrstno poročilo mm, Evropskega računskega sodišča in hvala tudi za predstavitev imenu poročevalca. De, okvirna direktiva o vodah je pomembna in vesel sem, da se ugotavljajo prednosti in uh, izboljšave. Vseeno pa je pred nami še veliko dela. Evropska unija bo nadaljevala s politiko dobre kakovosti vode, predvidela bo ustrezne finančne instrumente in podporo. Države članice imajo obveznost, da v skladu z direktivo preverjajo kakovost vode in da vzpostavijo nacionalne nadzorne sisteme in da jih izboljšujejo. Evropski proračun, naprimer, eh, predvideva uporabo sredstev iz um, sklada za, kmetijskega sklada za razvoj podeželja um, in e, tudi iz uporabo drugih uh, skladov, naprimer sklada za re, regionalni razvoj in kohezijskega sklada, namenja veliko sredstev za kakovost vode. Gre pa tu tudi za upoštevanje um, predhodne pogojenosti. Na slovaškem in na mačarskem ter v Romuniji vidimo obsežne dele, ki spadajo v območje Podonavja. Gre za mm, ogromno območje in mm, te tri države pokrivajo znaten delež celotnega območja Podonavja. Tako da menimo, da je treba znatno izboljšati iz načrt izvajanje načrta iz leta 2009 za kakovost vode v Podonavju. Treba je zagotoviti, da države članice prednostno uporabljajo instrumente za to, da bi preprečile onesnaževanje strani industrije. Načrti upravljanja povodja morajo vsebovati dovolj informacij, sploh ko gre za vire onesnaževanja. Treba je opisati tudi težave, ki morda nastanejo pri opredeljevanju virov onesnaževanja. To je treba storiti, če želimo zmanjšati stopnjo onesnaženosti Donave, tako da bi, če se le da, izkoreninile čisto vse osnaževala. Koliks, uh... Eh. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi rad eh, čestital tako računskemu sodišču za obsežno poročilo in tudi poročevalcu za pripravo delovnega dokumenta. Kakovost Donave je pomembna ne samo za zaščito ekosistema ob največjem eh, povodju v Evropi, temveč tudi za območje Črnega morja, ki sega tudi izven eh, območja Evropske unije. Več milijonov evrov iz evropskega poračuna je bilo porabljeno za izboljšanje kakovosti vode, zato da bi z zagotovili, da se sredstva uporabljajo na pravi način, se izvalja revizija. Kot je dejalo računsko sodišče, je preučilo štiri države, ki so članice Evropske unije. V predstavitvi poročila pa nisem slišal povezave za evropsko strategijo za podonavsko regijo, ki je se začela izvajati leta 2010 in vključuje 14 držav članic. Eden izmed ključnih elementov te strategije se nanaša na okoljska vprašanja. Pokriva pa tudi druga pomembna področja, kot je izpostavil poročevalec, naprimer o nasnaževanju iz aglomeraciji zaradi industrije in zaradi kmetovanja. Tako se zastavlja vprašanje, kako je s povezavo na vzpostavitev nove infrastrukture in na vzpostavitev obnoljivih virov energije. Zakaj tega niste izpostavili? Drugače pa je dokument poročeval to dobro strukturirane in izpostavlja glavne vire onesnaževanja za Donava. Če bi načrte ustrezno izvajali, bi to lahko prineslo izboljšanje okolja in tudi finanč, zaščito finančnih instori, interesov. Kolega Sarvama, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednica. Rad bi čestital članu Evropskega računskega sodišča, gospodu Pufanu in tudi mm, poročevalcu. Gre za dokumente, ki se res zelo zanimivo berejo. Naj mm, podam eno primerjavo. Morda sicer ni dobro, da to storim, ker s tem poenostavim zelo kompleksno situacijo. Ampak. Če si recimo zamislimo naslednje, no, sicer nisem prepričan, da to poznajo vse države članice, ampak recimo, če dam um, na kup vse eksplozive, vse odpadne snovi in jih zvlečem recimo na svoje dvorišče in če potem organi pravijo, da je tole pravzaprav v nasprotju s pravili, ampak ker ne vemo, kdo je to nesnago tja natresel, mm, ker ne vemo, kdo je to nabral nam, pravzaprav na mojem dvorišču, potem ne moremo ukrepati. Oblasti pravijo, da ne mu, se ne morejo obrniti preprosto na lasnika hiše od njega zahtevati, da zadeve odstrane. odstrani. In prav zaradi tega je to posebno poročilo tako pomembno. Drža, od držav članic ne zahtevamo odgovornosti imamo direktivo iz leta 2000, sedaj pa se piše leto 2016. In očitno je, da kakovost vode v Donavi in tudi v Baltiku ni izboljšana. In res osupljivo je, da prihajamo do takšnih ugotovitev. Zakaj? Zato, ker eh, države članice pravijo, da nimajo informacij. Da nimajo informacij o tipu in o virih onesnaževal in ker teh informacij pač ne morejo zbrati, potem seveda sledi, da nadzor ne more popolnoma zaobjeti te situacije. In zaradi tega, ker ni ustreznega nadzora, tudi ne moremo narožiti sankcij. In čeprav je to v sprotju z mojimi osnovnimi načeli, samo upam, da bo to posebno poročilo, pa tudi delovni dokument in delo, ki ga bo v prihodnih letih upravil parlament, na koncu privedlo do situacije, ko bo komisija sprevidela, da je treba na odgovornost poklicati države članice. Recimo priporočilo glede poročanja da je treba ustrezno preučiti posamezna področja. To je dobro priporočilo, kajti drugače nikoli ne bomo dosegli rezultatov. Komisija mora zagotoviti, da prejmemo informacije od držav članic, tako da vsaj vemo, kdo je bil kriv za te kupene snage in osnaževal eh, na naših dvoriščih. Gospod Rodriguez eh, Romero je z nami iz Komisije iz Generalne direkcije za okolje. Prosim. Yes, thanks very much, uh, Najlepša hvala, predsednica, in uh, lep pozdrav sem skupaj. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da mm, se odzovem na ta osnutek uh, poročila gospoda Tamaša Dojča, preden bo obravnavano v odboru. Gre pa tudi za odzive komisije na posebno priporočilo sodišča. Uh, V svojih odzivih je komisija že dejala, da sprejema priporočila in glede posameznih priporočil smo že začeli ukrepati. Predvsem smo upoštevali pripombe glede držav članic. Trenutno ocenjujemo drugi načrt za upravljanje povodja. To so načrti, ki so jih decembra 2015 prejele države članice in ki so bili do marca 2016 priglaseni Evropski komisiji. Pripravili bomo tudi poročilo o izvajanju do leta 2018 na podlagi 18. člena direktive o, okvirne direktive o vodah. Tam postopek poročanja pri drugem krogu oblikovanja načrtov upravljanja povodja nam bo mm, zagotovil boljše informacije, s katerimi bomo lahko bolje ocenili kakovost voda. Skupaj z državami članicami smo vložili veliko truda v izboljšavo informacij. Pričakujem, da bo to privedlo do boljše osnove za nadaljne ocenjevanje kakovosti voda. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Pufan, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poskušal bom odgovoriti na nekaj vprašanj, ki jih je bilo zastavljenih. Strategija temelji na stebru, ki se nanaša na splošno onesnaževanje, pa tudi na onesnaževanje voda. Ta vidik je predmet obravnave v eh, tem eh, poročilu. Gre za najpomembnejši vir onesnaževanja. In eh, seveda se je potrebno proti onesnaževanju boriti, s tem se strinjam. Vse države članice nimajo enakega pristopa. Določene države članice kot Romunija in Bolgarija, eh, ki sta pristopili k Evropski uniji leta 2007, eh, imata torej nekoliko drugačen akcijski načrt. Na tem področju je težko eh, zagotoviti dober nadzor, dobro revizijo. Potrebujemo Eh, vse informacije v zvezi z veri onesnaževanja, eh, potrebno je upoštevati tudi različne kemične eh, sestavine, ki povzročajo onesnaževanje. In če bi vse to storili, potem bi lahko izboljšali tudi kakovost vode v Črnem morju. Eh, oceniti je potrebno tudi potencijal eh, nove tehnologije. Načelo onesnaževalec plača je zelo dobro načelo. Mogoče bi me lahko dopolnila moja ekipa, če želite. Thank you, Mr. Pufan. Uh, yes, maybe- Najlepša hvala, gospod Pufan. Uh, you ask a question or you made a remark, the fact that we didn't take in- Najlepša hvala za besedo. Omenili ste, da nismo upoštevali strategije za Donavo, ampak uh, te strategije nismo upoštevali zaradi tega, ker se nam je zdelo še nekoliko preuranjeno to storiti, ker je bila strategija še na samem začetku. In dobro se nam je zdelo, da najprej mi podamo situacijo glede Podonavja. Osnovali smo se na okvirno direktivo o vodah in o načrtih upravljanja povodja, ki izhajajo iz nje. Kar pomeni, da ukrepi, ki jih želijo sprejeti države članice za to, da umilijo situacijo, so ukrepi, ki jih najdemo v načrtih pripravljenih v skladu z okvirno direktivo o vodah. Zato smo se eksplicitno osredotočali prav na to vprašanje. Berichterstattung. Thomas. Poročevalec. Tamaš. Jaz eh, nimam nobenih dodatnih pripomp, najlepša hvala in veselimo se že popolnega poročila o, o situaciji eh, na Donavi. Mislim, eh, da je to. Uh, zelo dober korak naprej in države članice morajo storiti še veliko več, kar zadeva eh, čistočo voda in pa onesnaževanje voda oziroma boj proti onesnaževanju voda. Zahvaljujem se poročevalcem v senci. Vse e, pripombe, e, ki so bile danes tukaj podane, sem si zapisal in e, bodo vključene tudi v ustrezen dokument. Najlepša hvala. S tem prehajamo k 15. točki dnevnega reda. Eh, gre za mnenje eh, in sicer za odbor Ekon na temo proračunske zmogljivosti evromoče. Gospod Balčitis pa je pripravljalec mnenja in bo kar takoj dobil besedo. Izvolite. Ačiū gerbama pirmininkė, gerbami kolegos. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Proračunska zmogljivost evroobmočja je eh, tema tega mnenja, ki ga pripravlja naš odbor. Ta tema eh, je tesno vezana tudi na eh, proračun, ki temelji na rezultatih, na uspešnosti. In to je tema, o kateri smo razpravljali danes zjutraj. Odpraviti je potrebno določene asimetrije in okrepiti proračunsko zmogljivost evro območja. Naše izkušnje kažejo, da se ne moremo zanašati zgolj eh, na kapaciteto trga. Izkazalo se je, da je tudi nemogoče eh, zanesti se zgolj na Evropsko centralno banko. Kar potrebuje evroobmočje je nadaljni nadzor, nadaljne spremljanje in e, tesnejše povezovanje. Poglobitev povezovanja je ključnega pomena za stabilnost evroobmočja in celotne Evropske unije. Nedavni ukrepi za boj proti krizi niso ustrezno povezani e, v evropski pravni sistem. Poleg tega tudi ni ustreznega demokratičnega nadzora in uh, zadovoljiva ni uh, odgovornost do Evropskega parlamenta. Zaradi tega je potrebno urediti to področje eh, proračunske zmogljivosti, če želimo vzpostaviti Evropsko gospodarsko unijo. Potrebno je najti najuspešnejše ukrepe za obdobje, ko bo že vzpostavljena integracija tega področja. Davčna zmogljivost je ravno tako del proračuna Evropske unije. Poleg tega pa bi vas eh, rad spomnil tudi, na naše stališče, da je potrebno proračunsko zmogljivost razvijati znotraj evropskega okvira. No, to je le nekaj točk, ki so izpostavljene v tem mnenju. Glede na situacijo, v kateri so določene države članice in zato, ker Evropski parlament in Evropska komisija ne morete odločati o teh zadevah, bodo odločitev morali sprejeti ministri v okviru ekofina. Ne bomo mogli zagotoviti preglednosti in učinkovitosti. In proračunski postopek potrebuje podporo Evropskega parlamenta. Imamo pravico do okrepljenega nadzora in spremljena in upam, da da boste ta osnutek mnenja podprli, seveda pa bomo, bom sodeloval tudi z drugimi odbori. Najlepša hvala. Kolega Ali je prosil za besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Rad bi čestital poročevalcu za to mnenje, ki se nanaša na najpomembnejši vidik eh, proračunske zmogljivosti in sicer eh, gre za osredotočanje na evroobmočje. Pomen eh, tega vprašanja je vezan predvsem na nedavne izkušnje, izkušnje, ki smo izbrali v krizi. Evropska unija je imela težave odzvati se na evropski ravni. Potrebujemo izvajanje pogumnih reform na terenu. Poleg tega potrebujemo odgovore na določena vprašanja in te odgovore mora v glavnem zagotoviti Evropska komisija. In sicer kateri bo glavni namen eh, proračuna evroobmočja in eh, kaj bo dodana vrednost izvajanja tega eh, proračuna, kateri bodo glavni veri financiranja tega proračuna in ali bo ta proračun vključeval zgolj države članice evroobmočja ali tudi druge države članice. Kakšen bo vpliv pravnega območja pri izvajanju tega proračuna in Na zadnje še, e, če bo ta proračunska zmogljivost vzpostavljena izven e, večletnega finančnega okvira, kot predlaga točka šest, kako bo zagotovljen demokratični nadzor nad izvajanjem tega proračuna. Pred kratkim je postalo jasno, da bo treba veliko storiti za izboljšanje absorpcijske sposobnosti Evropske unije. Na ta način eh, bi lahko zmanjšali tveganje za države članice v eh, primeru nastanka nove krize. Mislim, da je ta predlog eh, dobra rešitev za izzive, ki čakajo Evropsko unijo. Hvala lepa. Kolega Servana. <clears throat> Um, most central points. Uh, let me just add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 Da bi vzpostavili takšno proračunsko zmogljivost, moramo uresničiti cilje, eh, ki so zapisane v poročilu gospe Beres in gospoda Bögeja, pa tudi v tem mnenju. V tem odboru je najpomembnejše, kar moramo storiti, In sicer predvsem zaradi tega, ker gre za eh, stvar, ki jo bomo zelo težko prodali evropejcem. Torej moramo zagotoviti, da storimo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili nepropusten nadzor nad uporabo sredstev. Kajti sedaj govorimo o različnih eh, sredstvih. Tako se jaz to razumem. ta eh, stavek, ki pravi izven večletnega okvira. In če se bo to zgodilo, potem bomo ustvarili eh, tako obsežen sistem, da je zelo pomembno, da evropejce prepričamo, da bomo porabo teh sredstev tudi ustrezno nadzorovali. To je izjemno težavno področje, ampak ta vidik proračunskega nadzora je zato še toliko bolj pomemben. Najlepša hvala. Kann, kann es sein, dass der erste. Mogoče eh, prva točka na našem dnevnem redu ni povsem v skladu s to temo. Gospa Šulin. Hvala za besedo, predsedojoča. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Balčitisu, za dobro premišljen in pripravljen osnutek mnenja. Zelo se strinjam in podpiram njegov predlog, da je treba morebitno proračunsko in fiskalno zmogljivost za evroobmočje oblikovati v okviru zakonodaje Evropske unije in tako zagotoviti ustrezen demokratični nadzor nad porabo sredstev, kot to velja za druge institucije Evropske unije. Za dobro delujočo valutno unijo ni dovolj le monetarna politika, ampak je treba okropiti ekonomsko, fiskalno in finančno integracijo, da bo lahko v kriznih časih zagotovljena gospodarska stabilnost in rast. Hvala. Sedaj pa za generalno direkcijo ECOFIN, gospod Schmidt-Nielsen. Dobro jutro. Najlepša hvala za to priložnost, da lahko pokomentiram to mnenje. Mislim, da mnenje zagotovo naslavlja pomembne točke, kot recimo omejeno sposobnost eh, Evropske unije pri odzivu eh, na eh, pretrese poglobitev Evropske monetarne unije je seveda ključnega pomena in demokratični nadzor strani Evropskega parlamenta pri tem igra pomembno vlogo. Kot je zapisano v osnutku mnenja, so instrumenti, ki so bili razviti v času krize, v glavnem instrumenti, eh, ki delujejo na osnovi medvladnega sodelovanja. Poročilo petih predsednikov pravzaprav o tem uh, govori. Uh, več uh, srednjeročni in dolgoročni mehanizem stabilnosti je potrebno vključiti v evropski sistem. Uh, davčna zmogljivost ostaja odprto vprašanje, razprava še naprej poteka. Uh, še prav posebej gre tu eh, za eh, specifične naloge. Poleg tega je to povezano tudi z eh, specifičnimi prihodki oziroma odhodki. Tukaj gre za razpravo, ki še ni zaključena in zato odgovori na ta vprašanje še niso povsem jasni. Potem je tukaj še pravni ukvir in institucionalni ustroj. To bo seveda odvisno od eh, davčne zmogljivosti. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala. Na to temo bi lahko zelo veliko povedali še prav posebej, eh, ker je poročilo teh petih predsednikov padlo z neba, tako kot vsi drugi instrumenti, ki jih je razvila Evropska unija v zadnjem času. Vse skupaj je precej nejasno, ampak mi moramo vseeno podati svoje mnenje o neki zadevi, ki je povsem nejasna. Zato je pomembno, da se opremo na načela, eh, kajti ta načela bo potrebno upoštevati, če bo do tega vendarle prišlo. Ampak celoten postup, postopek, eh, je vsaj eh, pri meni pustil grenak priokus. Gre, kot, gre za to, da eh, delamo eh, v koncentričnih krogih in se pomikamo proti cilju. Države članice imajo zelo mešane občutke med državljani. Lahko ugotovimo, da prihaja do velikih zadržkov in če ti zadržki ne bodo odpravljeni, eh, potem eh, bomo težko dosegli uspeh. 31. Eh, maj do 12. ure je rok za vložitev predlogov sprememb, če se pravilno spomnim. 13. junija se bomo spet ukvarjali s tem in sicer z glasovanjem v odboru Ekon. 5. septembra pa bomo to poročilo sprejeli v odboru za proračunski eh, nadzor. Eh, na prvem oktobrskem plenarnem zasedanju pa naj bi potem o tem še enkrat razpravljali. Najlepša hvala, s tem smo zaključili z uradnim delom seje. Zato prosim vse, eh, ki ne boste sodelovali pri seji koordinatorjev, da hitro in tiho zapustite dvorano. Kajti sejo koordinatorjev želim kar takoj pričeti. Najlepša hvala. Seja je s tem prekinjena in nadaljujemo danes popovdne ob treh. thank you